dnevni red, imate kakšne pripombe? Če ne, je dnevni red sprejet. Potem gremo na sporočila predsednika. Danes popovdne bo hearing o Baltskem morju in sicer ob treh popovdne na popovdanskem zasedanju odbora. Delavnica o podnebnih spremembah in zmanjševanja emisij drugih kot CO2, ki bo od 4 do 6. Gre za delavnice, ki jih organizira gospod Ziber in gospod Skila Kakis. Mislim,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 skuteczna strategia europejska w zakresie surowców. Uczynkowita strategia surowin za Europę. Imate vsi pripravljene glasovalne kartice? Ste pripravljeni na glasovanje? Popravka skonsolidovana, numer 1. To je prečiščena verzija. Dopolnilo ena, kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Sprejeto. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Sprejeto. Prečiščen predlog spremembe 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prečiščen predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Sprejeto. Predlog spremembe ena, odstavek ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. odstavek 4, oziroma predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronično, brez verifikov. Bomo elektronsko preverili v zvezi s tem predlogom sprememb. E, czy wszyscy oddali głos? to zametam. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 12 proti. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 5, pravi predsednik. Kdo je za? proti, sprejeto. Predlog spremembe 7. 7. Predlog spremembe 7. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, Zavrnjen. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 9. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dopolnilo 10. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Popravka sta odrzucena, 23 glasov proti, 18 za. Zavrnjeno. 18 za, 23 proti. 13 za, proti, Mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 19 proti. Predlog spremembe je sprejet. Prehodimo do popravki nr. 20. Gremo naprej na predlog spremembe 21. Drugi odstavek. E, to je predlog spremembe gospe Gardini, Grostet in Berlato. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vseeno bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 16 proti. Sprejeto. Sedaj pa na naslednji strani predlog spremembe 29. Rika Maner. Odstavek 3. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 30. Odstavek 3a. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 16 proti. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 31. Predsedujoči se popravlja. Gremo ta, takoj na 33. Predlog spremembe 33, četrti odstavek. Glasujemo, glasujemo po delih prvi del predloga spremembe 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Videl. Še vedno smo pri predlogu spremembe 33, v drugem delu, kdo je za, proti, vzdržani. bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Začete glasovanja, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 24 glasov za, 17 proti. Predlog spremembe je sprejet. paragrafie 4a. Predlog spremembe 39, 39, 4a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo elektronsko preverili začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 15 proti. Predlog spremembe je sprejet. Na naslednji strani, na glasovalnem seznamu, je predlog spremembe 47. Odstavek 5a. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Oseminštirideset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20, 20. 20 za, 20 proti. Kar pomeni, da je predlog spremembe zavrnjen. Z dvema vzdržanima glasovama. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 59, odstavek 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 58, po delih, v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Prvi del je zavrnjen. Drugi del, predlog spremembe 58, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnen, zavrnen. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 61 v dveh delih. 61 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del predlog spremembe 61, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 14 proti. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 63 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 in 17 proti. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj je predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, gospa Felange. Umikam, umikam predlog spremembe 67, eh, ker eh, so poročevalec in poročevalci v, v senci se odločili, da eh, kot eh, enostavna, kot samo članica eh, eh, tega ne morem zavrniti. In eh, ker eh, prvi kompromis ne predvideva eh, konkretne rešitve, eh, gre za konkretni ukrep, ki vpliva na porabo eh, in sicer na okolju prijazen način. Torej, gre za konkreten ukrep in eh, zato eh, pač lahko računam na razumnost poročevalca in poročevalca v senci in tako da zaenkrat ta predlog unikam. Oh, on, oui. on allait la voter sur le... On allait la voter, ah, okay. c'était positif. Okay. Więc wycofujemy poprawkę koleżanki 67. Ta predlog spremembe 67 torej je bil umaknen in v bodoče, e, ta lahko, tako lahko upamo, se bomo na to vprašanje še povrnili v zvezi s strategijo. Sedaj pa predlog spremembe 68, drugi del kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 70. Gospod Florenc. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 71. Kdo je za, proti, vzdržani. Predlagam, da to elektronsko preverimo. Glasujemo.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 Zavrnjen. Predlog spremembe 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? 27 za, 15 proti, 2 vzdržana. Predlog spremembe je sprejet. 74. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 75. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. predlog spremembe 76, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Sedeminsedemdeset. 77 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 kdo je za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 23 za, 21 proti, predlog spremembe je sprejet. Gremo na predlog spremembe 80. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo elektronsko preverili. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 20 proti. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj 81. Kdo je za? In tudi 82, kaj ti oba sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 83. Za, proti, sprejeto. 84. Kdo je za? Predlog spremembe 84. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Z veliko večino zavrnjen. 31 proti. Predlog spremembe 85. Za. Proti Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 86 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. predlog spremembe oziroma predlogi spremembe 87, 88, 89 in 90, bomo, o teh bomo glasovali skupaj, so identični. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Zavrnjeni. Trindevetdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 92, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Glasujemo popravka 95. Kdo je za? Glasujemo o predlogu spremembe 95. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 96, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 97, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o, o eh, tem osnutku mnenja v celoti z vsemi dopolnili. Začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto z 42 glasovi za, dvemi proti. Čestitke. Čestitke poročevalcu, poročevalki. To je konec glasovanja.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 Euh, ah, de, ah, oui, euh. Qui, qui, qui d'abord La commission Non, d'abord Mme Rostet ah. est permanente. Eh, pour qui est Mme euh, ah. Fanny Tito. Alors, c'est un petit tout. Tagis. Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu. Y, e, nasz... Nadaliwali bomo z naslednią toczką dniowego reda. nadaljevali za peto točko. To je vprašanje za ustni odgovor številka 2011-03, ki so ga vložili François Grostet, Antonija Parvanova in Michael Cashman o globalnem odzivu EU na HIV oziroma AIDS. Besedo predajam gospe Grostet, potem pa še gospe Rvanovi, sledil bo pa tudi gospod Kašmen, gospa Grostet. Prezident. Uh, je, je voudrais rappeler à nos collègues qu'en 2009, la... Naj spomnim kolege, da je leta 2009 Evropska komisija sprejela sporočila glede boja proti uh, eh, HIV-CD. Uh, eh, Eh, in eh, gre za strategijo, ki, eh, je, ki sloni na treh točkah in sicer gre za, tudi za prioritetne regije in za najbolj ranljive skupine, ki so najbolj izpostavljene HIV-u AIDS-u. In ugotavljamo, da gre za za pojave, ki se ne zmanjšujejo in centr za boj proti boleznim povejo, da je 30 odstotkov seropozitivnih oseb, oseb, ki niso eh, diagnosticirane in pri, eh, predstavljajo trikrat večje eh, tveganje, kot pa če bi do take diagnoze eh, prišlo. In eh, te Eh, osebe sicer še vedno zdravijo, vendar prepozno in pridajo do štadija bolezni, ki je že eh, zelo eh, napredoval. In imamo sedaj nove študije, ki nam omogočajo, da ponovno lahko preučimo obstoječe metode, da seropozitivna oseba, ki jemle retroviralna zdravila po vzpostavljeni diagnozi eh, in eh, da bi lahko v tem primeru za 96 odstotkov zmanjšali tveganje, da eh, se bolezen prenese na drugo osebo. In eh, zato je pravzaprav tak pristop eh, igral bistveno vlogo in ta, to vlogo je potrebno zadržati tudi za vidika že, eh, že opravljenih vlaganj in če želimo, da so ta vlaganja učinkovita oziroma da obrodijo sadove. Tu je tudi analiza, eh, odbor lahko tudi eh, pravzaprav poda rezultate, eh, ki so doseženi na področju teh, teh prizadevanj, ko gre za odkrivanje znakov bolezni in to je bilo objavljeno decembra 2010. Ali komisija namerava uveljaviti, uveljaviti eh, torej svojo strategijo in sicer v luči eh, te, eh, te študije, zlasti pa kar zadeva preventivo in e, samo odkrivanje bolezni. E, pred sestankom na vrhu Združenih narodov od e, eh, 8. do 10. junija v New Yorku, to je pravzaprav sedaj že po tem sestanku, kar obeležuje e, pravzaprav deseto obletnico prelomnega posebnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov o HIV-AIDS-u, pojasni ali lahko komisija pojasni, kako namerava uskladiti eh, strategijo EU o HIV, AIDS-u v EU in sosednjih državah ter širši globalni odziv EU na eh, HIV, AIDS. To je tisto, kar predlagamo skupaj z Antonijo Parvano in eh, Michaelom Cashmanom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grostet. Zdaj pa. Besedo predajam gospe Parvanovi. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Ko je gospa Grostet že predstavila eh, glavne zadeve, bi dodala še naslednje. Vse, kar je eh, zdajle predstavila v imenu nas treh, Moram reči, da se seveda zavedamo, eh, kako široka tema je to, ampak poskrbeti moramo za širše zdravljenje, preventivo in odkrivanje. In res nas zanima, ali namerava Evropska komisija bolj nadzorovati eh, države članice in njihove akcijske načrte za obvladovanje bolezni. Te načrte je seveda dobro imeti, ampak dejansko v realnosti ne vemo, ali se dovolj financirajo z držav članic, kot so se v meri, kot so se članice zavezale, kakšni so končni rezultati, pa tudi, ali se število obolelih viša. Torej, kje so tukaj merila, v katerih lahko uveljavljamo subsidijarnost? Smo namreč zelo zaskrbljeni glede tega. Obstaja tudi veliko število priseljencev iz Severne Afrike in menim, da bi komisija morala biti eh, bistveno bolj pozorna na tem področju. Hvala lepa. Bardzo. Hvala lepa. Bi se želel še kdo priglasiti k besedi na to temo? Če ne potem bomo nadaljevali kar z odgovori predstavniki komisije. Gospod Viber iz generalnega direktorata. Zdravo. Beseda je vaša. Hvala lepa. Komisija bi se odboru želela zahvaliti za priložnost razprave o eh, HIV in evropskih odzivih na bolezni na to bolezen. Eh, to je seveda povezano z sestankom na visoki ravni v New Yorku in da je strategija že leto in pol v teku. Imamo dve med seboj povezani politiki, kar se tiče um, skrbi za um, epidemijo HIV. Ena se navezuje na sosednje države in um, med obema je jasna povezava. Kar se tiče strategije, boja proti uh, HIV v EU in sosednih državah. To je zelo povezano uh, z preventivo, um, torej testiranje, zdravljenje, obvladovanje. Pomembno je tudi upoštevati posebej prednostne skupine in regije in druge deležnike po vsej EU. To temelji na zbiranju podatkov, na spremljanju situacije po vsej EU. Mm, nadaljeval bi z odgovori na konkretne vprašanja, ki so bila zastavljena. Torej, leto in pol že izvajamo strategijo na tem področju in ECVC smo prosili, da preveri akcijski načrt, kar se tiče um, omejevanja epidemije v EU in sosednjih državah, predtem, da bi zagotovili komplementarnost tudi z drugimi um, sistemi nadzorovanja, recimo svetovne zdravstvene organizacije in tako naprej. Predvsem s tem sledimo okuženim tudi iz drugih regij, iz drugih držav in zdaj imamo oceno, glede na to, da je leto in pol že za nami izvajanja te strategije in to prvo poročilo um, se nanaša tudi na dublinsko strategijo. Uspeli smo spostaviti učinkovite mehanizme skupaj z državami članicami, mednarodnimi organizacijami in drugimi deležniki um, znotraj mm, mnenjske skupine v HIV. Imeli smo tudi podporo civilne družbe. Predvsem smo spostavili dobro mrežo, dobro povezanost znotraj civilne družbe. Kar se tiče smernic glede testiranja, so te znotraj strategije in vsebuje pomembne smernice za države članice pri razvijanju testiranja redno se tudi ukvarjamo z vprašanji testiranja znotraj naše skupine, znotraj našega think tanka. In naslednji teden imamo spet eno tako srečanje, ko bomo govorili o izvajanju strategije tudi v prihodnih letih. Kar se tiče posodabljanja same strategije, torej leto, dobro leto izvajanja strategije je za nami, glavni cilji um, so še vedno aktualni, zato niso potrebna neka posebna posod, mm, posodobitve te strategije. Vsekakor pa bi jo morali vgraditi v uh, akcijski načrt, eh, kar se tiče uh, eh, zgodnega odkrivanja in nadzora. In seveda moramo biti v vsakem trenutku pripravljeni na posodabljanja, uh, ki jih bomo pa um, sprejeli skupaj z državami članicami, civilno družbo, um, sosednjimi državami in drugimi pomembnimi deležniki. Bistvena sta torej testiranje in zgodnje odkrivanje. Torej, kar se tiče koordinacije med obema strategijama, um, kot rečeno, imamo torej dve strategiji, dve politiki, ki se med seboj dopolnjujeta, tudi glede na uh, specifično geografsko situacijo. Obe strategiji se izvajata tako na politični ravni kot eh, na, iz, na ravni izvajanja znotraj Evropske komisije v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom zdravja. V izjavah na um, sestanku na visoki ravni v New Yorku smo te strategije tudi predstavili, pa tudi v, v sklepih sveta na svetovnih dnevih zdravja. Kar strategija ima en skupen cilj, torej univerzalni pristop k preprečevanju, odkrinjanju in zdravljanju uh, eh, HIV do leta 2015. Zelo pomemben se nam zdi skupen pristop, da zagotovimo uh, vsem enake pravice, se izogibamo stigmatizacijam, diskriminacijam in da se da, um, spodbujamo enakost med spoloma. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi gospa Kristina Gutierrez prevzela besedo. Ja, ne vem, če smo že zaključili z razpravo o tem, glede na to, da je komisija že razložila zadeve. Ampak naslednjič, ko bomo zopet govorili o tem, bi se mi zdelo pomembno naslednje. Zdi se mi, da k tej temi pristopamo zelo birokratsko. HIV oziroma AIDS med mladimi v Španiji se je zelo razrasel in to je zelo zaskrbljujoče. V našo skupino bi želela povabiti, da spregovori um, zdravnico, ki se že 30-35 let ukvarja z HIV, zdaj trenutno v glavnem dela s, prostitutkam, dela s prostitutkami in se trudi, da le te okužbe ne bi razširjale. Predvsem se mi to vprašanje zdi pomembno zaradi mladih. Zelo so skrbni glede tega, recimo, da vzamejo eh, tabletko eh, jutro zatem, torej da, da preprečujejo nosečnost. Ne skrbi jih pa toliko preprečevanje okužbe s HIV. Potem pa, kar se tiče ljudi na ulici, žensk na ulici. Zdi se mi pomembno, da slišimo njihove zgodbe, ker tukaj slišimo popolnoma drugačne zgodbe. Eh, tukaj slišimo vse o statistikah, o suhoparne podatke. Menim pa, da bi morali iz prve roke prijeti neke informacije, izkušnje. Um, tako da mislim, da bi morali imeti sestanek, ki bi bil posvečen ravno temu. To je namreč eh, zelo pomembno vprašanje za me. Hvala lepa. Zdaj pa predam besedo predstavniku komisije, gospodu Eriku Septi. Eh, Hvala za besedo. Pravzaprav pr bolj sodelujem pri pravi na podlagi odzivanje, tako da eh, pravzaprav same problematike posameznih držav ali pa na ravni Španije eh, ne poznam. Edino, kar bi lahko povedal, to, s čemer se soočam vsako, eh, pri vsakodnevni praksi glede držav v razvoju, da prihaja do razhajanja med birokracijo na ravni splošnih političnih besedil, ki jih oblikujemo in Eh, vsakodnevni realnosti. Skušamo ostati povezani s stvarnostjo, s partnerji iz civilne sfere oziroma civilne družbe, ki nas vsak dan opominjajo in spominjajo na stvarnost, ki jo, eh, ki jo AIDS predstavlja. Eh, toliko problemov, ki so povezani tako za zdravljenjem kot tudi s preventivno službo. Toliko sem želel povedati odgovor. Merci beaucoup, monsieur Satan. Hvala, gospod Satan. Besedo dajem gospe Françoise Grostet. Dovoljujem si, da še e, enkrat e, spregovorim, e, kajti na podlagi tega, kar je povedala Kristina Gutierrez, seveda gre za nekaj pomembnega in tudi z vidika tega, kar lahko naredimo. Vedno nas pravzaprav problemi subsidijarnosti nekoliko omejujejo, pa tudi eh, so tu različni ukrepi, ki jih sprejemajo posamezne države in na tej ravni. In občutek imamo, S tem vprašanjem se žal ukvarjamo že številna leta in dejstvo je, da je tu prisoten tudi morda nekoliko eh, bolj pesimističen občutek in eh, eh, tako, da pravzaprav se ne zavedamo vedno na vsakodnevni osnovi te velike potrebe soočanja s tem problemom, stalnim soočanjem s problemom AIDS-a. Predstavnik komisije je govoril tudi o problemih priseljencev in teh oseb je zelo veliko v Evropski uniji, te pa največkrat niso zajete v ta preučevanja, pa tudi ne v zdravljenje in tako dalje. In tu se pojavljajo problemi okužbe. Uh, in eh, ali so bila posredovana državam kakšna priporočila. To je vprašanje, ki ga ponovno zastavljam Evropski komisiji. Michael Hibber, če pa lahko odpovedite. Gospod Hibber, bi želeli odgovoriti. Hvala lepa. Vsekakor gre tu za pomembna vprašanja, tudi kar se tiče eh, ohranjanja stika z civilno družbo in to, da smo ustanovili forum z civilno družbo, da imamo nek javni forum, da smo poskušali mobilizirati različne deležnike okoli vprašanja HIV, vsekakor je pomembno delo. Kaj ti le tako ostajamo v stiku z realnostjo in to je tudi ključno za izvajanje naše strategije. Eh, kar se tiče vprašanja, ja, to je pokrito, eh, predvsem kar se tiče prednostnih skupin v naših smernicah. Izvedli smo tudi eh, prav specifične ukrepe, kar se tiče priseljencev, torej te prednostne skupine, tako da bomo eh, z delom na tem področju skupaj z državami članicami tudi nadaljevali. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie chciał? Hvala lepa. Bi želel še kdo kaj pokomentirati? Če ne, potem se predstavnikom komisije zahvaljujem in nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer z izvajanjem evropske um, okoljske zakonodaje pod točko 7. Ne, seveda, opravičujem se, izpustili smo točko šest, torej gremo najprej na točko šest. Gre za vprašanje za ustni odgovor, ki ga je vložila Osa Vestlund o dioksinu v ribjih proizvodih na finskem in švedskem. Gospa Vestlund, predajam vam besedo, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči in tudi vsi drugi v tem odboru. Kot veste, je dioksin ena izmed najbolj nevarnih substanc, ki jih imamo in zato obstajajo tudi, eh, tudi omejitve in pravila na tržišču hrane. Um, Švedska in Finska imata odlog, kaj ti. Um, imata možnost, da eh, ribe iz Baltske regije vsebujejo višjo vrednost dioksina. Mislim pa, da bi morali potrošnike svariti pred tem, da ne smejo pojesti preveč tovrstnih ribjih proizvodov. Imeli smo tudi prepoved uvoza. Um, zdaj pa imamo um, informacijo strani švedske organizacije za varnost hrane, ki pravi, da se samo 17 odstotkov javnosti zaveda, da se morajo predvsem od, ženske in otroci, eh, žensk, nosečnice in otroci um, zelo omejiti pri konzumaciji rib z strani, z, iz Baltskega morja na mogoče dva, trikrat na leto, zato da bi, uh, ne bi Um, použili preveč dioksina. To enako velja za. To velja tudi za baltiški slanik. Če se bo ta odločba še naprej nadaljevala, kar se tiče um, izločanja švedske in finske iz te uredbe, um, je to zelo nevarno za veliko skupino ljudi, za, predvsem za rizično skupino. Eh, industriji smo na tem področju preveč prisluhnili, se meni zdi. In seveda me zanima, kaj namerava komisija storiti glede tega, kako, bo, kako se bo odzvala na to, da je v slaniku iz Baltske regije toliko dioksina, da ga lahko použijemo le nekajkrat na leto, če ste recimo v mojih letih ali uh, otroci ali nosečnica. Seveda na švedskem eh, zdravstvena organizacija temu eh, zelo natančno sledi, ampak kaj bo naredila komisija? Ali se bo delala eh, še naprej francoze, da tako rečem? Mislim, da moramo to preprečiti. Večina meni, da bi morala biti le ena vrsta fermentiranega slanika, ampak če govorimo o fermentiranem slaniku, um, potem ni dokazal, da eh, ga otroci in nosečnice použijo preveč. Tako da morda bi glede fermentiranega slanika lahko imeli bolj ohlapna pravila, eh, kar pa se tiče navadnega slanika, pa bi morali ta pravila vsekakor zaostriti. Torej, kot rečeno, glede fermentiranega slanika, za katerega se je izkazalo, da ni tako rizičen za um, ljudi, ki ga uživajo, bi lahko bili tukaj bolj prijazni, za vse druge vrste rib pa bi morali zaostriti pogoje. Hvala lepa. Predajam besedo predstavnikoma komisije, gospodu Flujen Eštetnu. Imamo pa tudi še en komentar. Ja, imam tudi še en komentar, ampak najprej bi seveda želela prisluhniti komisiji. Eh, Ali bi lahko dvignili roko? Samo dvignite svojo tablico z imenom, da vidimo, da si lahko zapišemo. Razpočnemo v tej hvili, predstavljam, e, prosim pana Fluo za branje glasu. Pozivam torej predstavnika komisije, da se oglasijo. Hvala lepa, predsedujoči, gospod in gospodje. Maksimalna raven dioksinov in PTB-ja v eh, hrani se je dvignila od leta 2002. V, iz, eh, v ribih proizvodih iz Baltske regije so te vsebnosti više in švedski in finski se je dovolil odlog od te uredbe do konca tega leta. In zdaj je pač tako, da vsebnosti teh dioksinov švedske, na švedskem in finskem niso enake kot v drugih državah članicah, temveč više. Um, seveda pa smo pripričani, da tako odlog ne bo ogrozil življenj. Prvo, kar je pomembno, je, da so potrošniki seveda um, seznanjeni z vsemi riziki uživanja hrane iz Balske regije, uživanja morske, morskih produktov od tam in da ti morski proizvodi niso na tržišču izven švedske in finske, ter da se nadzoruje vsebnost dioksinov v ribah iz Balskega morja te pogoje vedno znova preverja eh, komisija, inšpekcija, komisija za hrano in izsledke redno predstavlja komisije, komisiji, tako da ugotavljamo, da se to, kot je bilo, kar je bilo predpisano, tudi upošteva komisija tudi ni bila obveščena, da se, naš, da se ta pravila kakorkoli ne upoštevajo. Nismo našli nobenih pravil, da bi eh, proizvode iz Balskega morja tržili tudi zunaj švedske in finske. Imamo kontrolne sisteme, nadzorujemo ta tržišča, imamo tudi akcijski načrt, ki bi izmeril učinkovitost teh pravil. Številne države članice smo prosili, da naj bodo pozorne glede proizvodov uvoženih iz Baltskega morja in da naj jih pregledujejo. Do sedaj ni bilo prijav o kontaminiranih ribah, ki bi jih v drugih državah članicah tržili Švedska in Finska. Odlog za izuzetje za Švedsko in Finsko ne pomeni, da lahko to ribjo vrsto tržita zunaj svojega domačega trga, ampak morata skrbeti za to, da so ribi proizvodi, ki jih tržita zunaj um, svojih meja, um, v skladu z uredbo EU. Uredba konec tega leta poteče oziroma odlog za Švedsko in Finsko še vedno obstaja težava, kajti dioksin in PCP sta zelo obstojni sestavini, zelo obstojna strupa. Tako da moramo seveda pogledati, kaj bomo zdaj naredili po letu 2012. In v tej razpravi bodo vključene tudi vse baltiške države. Ehm, prišlo je do konsenza v delovni skupini za Baltik. In sicer, in sicer, da bi iz uredbe zdaj odzeli le nekatere divje vrste, um, rib, recimo slaniki, eh, večji slaniki in um, losos. Komisija še vedno straja na strogih pravilih in na pregled, na inspekcijo strani eh, veterinarskega in zdravstvenega inšpektorata za hrano na močju Baljske regije in da tudi vse skozi preverja vsebnost dioksina v baltiških državah. Komisije se zdi pomembno visoka osveščenost prebivalstva, kar se tiče vsebnosti dioksinov, pa tudi, da skrbi za to, da je um, nivo varnosti ribih proizvodov v tej regiji visok. Hvala lepa. Številni kolegi bi želeli pokomentirati, tako da bom zdaj prebral seznam govorcev. Radvil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Koni, Satu Hassi. Mm, pani Marit Polsen, François Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Dziękuję bardzo. Pro... Hvala lepa, to je bil torej seznam govorcev in besedo predajam gospe Kratzevild. Det var veldig tilfredsstillende å høre at kommisjonen har kommet fram også at Hvala lepa, predsedujoči. Zanimivo je slišati, da je tudi komisija prišla do zaključka, da je vsebnost dioksina v ribah iz Baltijske regije um, sprejemljiva, torej da ni nevarna. Tudi inšpektorat je prišel do tega zaključka, torej da vsebnost dioksina ni problematičen za potrošnike na švedskem. E, celo zmanjšala se je ta vsebnost dioksina na švedskem in vsebnost dioksina ni več nič kaj višja kot kjerkoli drugje. Švedi torej použijejo nekje polovico priporočene oziroma dovoljene vsebnosti. Kot veste, gre v Evropski uniji tudi za to, da se spoštujejo lokalne posebnosti. Uh, za ljudi, ki živijo na švedskem, je to tradicija, da torej jejo to vrstna eh, fermentiran slanik. In če pa bi eh, ta slanik ponudili tu v naši sobi, bi se morali evakuirati, kajti to ima tako močan von, da recimo noben otrok ne bi hotel tega jesti. Eh, več, veliko ljudi um, tudi zapusti prostor, uh, tako močan von ima. In večina ljudi to je res morda enkrat, dvakrat na leto. Tako da debata o tem, uh, koliko tega se sme pojesti, uh, je nekoliko smešna. Švedi dejansko pojedo zelo male količine fermentiranega slanika, tako da to nikakor ne more biti nevarno. Tukaj smo se tudi veliko krat prerekali o potrošnikih in kako jim morajo imeti pravico da se sami odločajo o tem, kaj bodo jedli, ne pa da jim to predpisujemo. Moramo jim dati korektne, pravilne informacije, to je naša vloga, to je švedska vlada tudi storila. Eh, Agencija za hrano na švedskem tudi še naprej eh, podaja priporočila glede um, priporočil. Eh, o količinah dioksina, ki jih lahko zaužijo nosečnice in otroci, potem pa je od ljudi odvisno, kaj bodo jedli in koliko česa bodo pojedli. Um, drugo je pa bilo vprašanje izvoza. Izpeljali smo raziskavo in nobenih pokazateljev ni, da bi fermentiran slanik izvažali v druge države. In kot je poudaril že predstavnik komisije, Švedska očitno sledi strogim pravilom, ki veljajo za glede tega izvoza. Tako da zdi se mi, da bi komisija nujno morala nadaljevati z eh, tem odlokom glede švedske in finske, kar se tiče izvzetosti iz uredbe. Če vzamemo samo eh, fermentiran slanik, eh, ostale vrste slanika pa obravnavamo strožje, To se mi ne zdi v redu, kajti veliko ribičev bi ostalo brez dela, če bi smeli loviti samo točno določeno eno vrsto slanika. In enako to velja tudi za eh, druge dele, torej tudi za Finsko in tudi za druge baltiške regije. Hvala lepa. Bild, korac, prosim, zabranje glasu panjo Glenis Wilmot. Gospa Glenis Wilmot ima besedo. Najlepša hvala najprej. Ne govorimo pravzaprav za res o sla, slaniku, eh, temveč eh, govorimo o, o lososu in eh, zdi se pravzaprav čudna tradicija, eh, kaj ti otroci naj bi jedli eh, losos trikrat na leto, da bi presegli to raven, ki je še sprejemljiva. In Raziskave kažejo, da samo 17 odstotkov se jih zaveda teh zgornjih meja. Kako boste zagotovili, da porabniki oziroma potrošniki dobijo ustrezne informacije, da se lahko potem pravilno odločijo za se in svoje družine, tudi za vidika striknih pravil? Ali komisija meni, da je potreba potem, da se opredeli tudi način, kako ljudje te informacije dojemajo? in eh, samo 17 ljudi pravzaprav vedo za zgornje meje in ne glede na to pravzaprav se zdi, da smo zadovoljni s tem, da se ta izjema dopusti samo za Švedsko in Finsko. Hvala. Ačiū pirmininkė. E, iš tiesų pastaruoju metu viešojo dviejai pasitaiko nemažai. Hvala lepa, atsidujočiai. Obstaja veliko informacij o tem, da so ribe iz Baltskega morja eh, škodljive in niso ravno primerne za uživanje. Ampak obstaja tudi veliko manipulacij pri informacijah, ki so včasih tudi neotemeljene, to da mnenje, da samo 17 odstotkov potrošnikov ni informiranih o tem, da so ribe iz Balskega morja neužitne. Torej, mislim, da si moramo prizadevati za uravnoteženost informacij oziroma kako jih bi jih lahko objektivno posedovali prebivalcem. V moji državi se je dvakrat zgodilo, da je koncern, ki predeluje polenovke, da je bila eh, vsebnost dioksina v teh ribah večja, kot je dovoljeno. Ampak to se dogaja tudi v drugih državah Evropske unije. Zato bi vprašala eh, Evropsko komisijo, kaj misli o spremljanju, ali obstajajo kakšne tendence, da uh, narašča vsebnost dioksina v Balskem morju. Danes eh, smo razpravljali o ekološkem oziroma bomo razpravljali o ekološkem stanju Balskega morja. Ali nam lahko komisija pove, da bo program bonus 169 dejansko dokazal, da organizmi iz Balskega morja eh, eh, kažejo povečano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 Dobro je znano, da me zanimajo ravni dioksina eh, tako v prehrani kot eh, tudi o eh, ribi moki. In to je situacija, ki jo poznamo že dalj časa za vidika dioksina in ribih proizvodov. In, uh, Moram reči, da je odvisno od švedske vlade, če se tako odloči, eh, da eh, bo zastrupljala svoje državljane. Eh, to je njihova odločitev. Ni pa dovoljeno, da bi Evropska komisija to dopuščala. Imam dvoje vprašanj. Prvič, kako je možno, da je tako očitno izrazit strup, kar dioksin je, in z spričo ravni tega dioksina, ki ga najdemo v Baltskem morju, kako je možno, da dopuščate više ravni za dve državi, za vse ribje proizvode, ne samo za fermentiran slanik. Namreč Eh, potrebno bi bilo ustrezno označiti eh, konzerve in tudi, eh, da se pove, kaj to pomeni za ženske, za otroke in tako dalje. Potem, gospa Vestlund, moram reči, da se ne strinjam, ko govori o drugih vrstah slanika in nikakor ne mislim, da je gospa Vestlund naivna. Kaj ti tu ne govorimo samo o fermentinari vrsti, temveč tudi o vseh ostalih vrstah. In tu eh, te ribe se uživa ne le na švedskem, temveč tudi druge. Potem je tu še druga vrst polenov, kot so losos in tako dalje. Torej, podaljšanje te izjeme, to je naravnost neverjetna zamisel. Govorite o lokalnih tradicijah in podobno, to spoštujemo. Pa bodi si, da želite to vrsto eh, slanika ali in tako dalje. Vse to spoštujemo, naj bo to označeno in tako dalje, to je eno. Drugo pa je, da to se ne nanaša na karkoli drugega proti tej derogaciji sem in temu, da se še naprej nadaljuje. Ali ne menite, da ste tudi sami naivni, če verjamite, da se potem to poleni, poleni, eh, poleno, ko oprostite, obdrži v državi, zadevni državni članici. Na zahodu, naprimer v Franciji, pa naj tudi mi uživamo eh, onesnaženo polenovko, to ni v redu in na ta način samo izkazujemo svoje neodgovornosti odgovornost in to vedno jasno povem, kjerkoli že je. Leta 2005 smo to že preverjali. Koliko krat pa je potem ta preverba še bila uh, izvedena, tega niste nikjer omenili, namreč to ne bi bil dober znak. Potem ste nekaj rekli, kar se je slišalo dobro v angliškem jeziku. E, mislim, da bi bilo jasneje, če bi to lahko prebrala v nemščini. In sicer pomankljivosti nadzornega sistema, ki so bile ugotovljene. To enostavno pomeni, da nadzor ne deluje in tega ne morete potem imenovati za nekim blažjim izrazom. In e, ko se to izvaža, naprimer iz Švedske in tako dalje, drugje v Evropo. Kako to nadzirati, če tega eh, ne, eh, ni moč nadzirati. Skratka, to tudi je nespremljivo. Potem eh, nekoliko višja raven pesticida in tako dalje. Tudi to ne bi bilo dobro. Dioksin je visoko aktivno, aktivn, aktivni agens. In če so ravni previsoke. To ogroža zdravje mladih otrok, mladih odraslih in tako dalje. In to je proizvod, ki ne mudoma lahko povzroči tudi nastanek raka in podobno. Skratka, zgrožena sem, da komisije celo razmišljajo o neki baljski delovni skupini. Kaj pa nam bodo povedali, da lahko, da je pravzaprav pravica vsake države, da dela, kar želi in da po lastni presoji, če tako želi, zastruplja svoje državljane na ta način. In eh, kot da, eh, če menimo, da se ne znamo soočati s finančno krizo eh, in da se tudi s to vrstnimi zadevami ne znamo soočati, to je potem jasen znak, da ta izjema, ki je že tako in tako sromata, da se konča letos da se eh, obveže eh, švedsko, da to ustrezno obeleži oziroma označi in tako dalje. Hvala. Rod Berend razumije, že pitanje, ki je zostalo zadane pod adresem. Hvala lepa. Vprašanje je bilo zastavljeno kolegom iz Švedske, želite odgovoriti? Hvala lepa predsedujoči. Šokirana sem spričo populističnega argumenta eh, socialistov. Vaše argumente morate resnično zasnovati na informacijah in na znanstvenih izsledkih, kritizirati samo in napadati Švedsko, da zastruplja svoje državljene, je noro. In na švedskem obstaja soglasje, da na, soglasje naj obstaja ta, to vrstna izjema za eh, fermentiran slanit. Glede tega se strinjamo. Hkrati pa so švedski ljudje, eh, švedi tisti, ki se bolj zavedajo eh, teh zadev, ki se nanašajo na okoljske posledice in tako dalje, bolj kot kdorkoli drug, tudi glede zdrave prehrane. Govorimo torej o okolju, prijazni populaciji ljudi. Hvala. Dziękuję bardzo. Mm, teraz zabierze kolejny przedstawiciel Szwecji, pan Karl Schleiter. -Gust.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 ko je kolegica eh, rekla, da je gospa Veslun naivna in da mora to sloneti na znanstvenih izsledkih in tako dalje. Vendar, če pogledamo sama poročila, potem ugotovimo, da naprimer so tu družine z otroki, ki je do slanika eh, petkrat na leto, 24krat na leto je do eh, slanika. Eh, torej to riboslani, ki je ulovljena v lokalnem morju. Mislim, da ne gre za populizem ali naivnost, da se reče, da to ogroža zdravje. In imenovati gospo Veslund naivno, eh, ko to jemlje resno, eh, ni resno. Potrebno je se je zavedati ogroženosti zdravja in samo določiti, določen odstotek ljudi pa ima na voljo ustrezne informacije. Sam, samo kakih 17 odstotkov, 14 do 17 odstotkov ljudi pravzaprav lahko identificira tiste ribe in vedo, katere ribe so nevarne z vidika ravni dioksina. Kar lahko rečemo je, da so vaše zahteve Vse to je popoln nesmisel. Preberite si poročila, ki obstajajo na švedskem o vplivu tega ribolovnega sektorja in reči, da gre za industrijo oziroma industrijski sektor, ki pomeni samo 3,7 milijonov evrov letno in da 90 eh, odstotkov ribe Baltskega morja pa je užitne in je sprejemljive za prehrano. Gre za ribe, ki so daljše od 17 cm eh, v območju Rige in podobno. Tu govorimo pravzaprav o majhni gospodarski vrednosti, ima pa zelo velik vpliv na velik del švedskega prebivalstva. To so razlogi, zakaj bi morali upoštevati to, kar eh, je povedala gospa Vestlo. Mogoče bi dejansko lahko predvideli spremembo za fermentiran, eh, fermentiranega slanika Razmišljam pa o devetih odstotkih švedskega prebivalstva, ki uživa to ribo več kot enkrat na leto. In medtem, ko je velik odstotek tistih, ki nikoli ne uživajo te ribe. Potrebno je dobro ravnovesje med lokalno pridelavo hrane in uh, tradicijami in javnim zdravjem predvideti izjeme za fermentirani slanik. To mora veljati za ribe, ki, so, ki merijo približno 17 cm. In uh, povsem odkrito rečeno teh 3,7 ali 5 milijona evrov. To ni tako veliko vsota, že sedaj uporabljamo subvencije, naprimer za ogrožene tjulne eh, in eh, to je tisto, kar je možno reševati in poiskati rešitve za ribolovni sektor. Pred Prepričan sem, da to pogledno lahko komisija pride do rešitev. Na vsak način pa, ko gre za javno zdravje, lahko bi dopustili izjemo za fermentirani slanik, glede na to, da je manjši odstotek prebivalstva, ki uživa eh, to ribo. Ko pa gre za tveganja, seveda je potem vse odvisno od posameznikov in njihove, njihove individualne izbere ta predlog izjeme za fermentiran slanik je po moje do, dober predlog. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Šlejterju. Euh, Gospod predsedujoči, dragi kolegi, ko, se, ko vidim, kakšna je situacija, sem zaskrbljena. Namreč menim, da državljani morajo vedeti, kaj uživajo dan danes in iz česa so, kaj vsebujejo proizvodi, ki jih uživajo. Morajo biti čim bolje informirani. In dejstvo je, da je visok cilj v Evropi zaščita državljanov. Kar zadeva dioksin. Zanima me, odkje izvira ali je naravnega izvora, naprimer zaradi vulkanskih izbruhov in podobno, ali jo je potrebno, ali je potrebno ta problem pripisati industrijski proizvodnji. Če vemo, da to izhaja iz naravnih elementov, je to manj resno kot dioksin, ki izhaja iz industrijske proizvodnje. To je potrebno vedeti. Drugič, gre za organsko Eh, organskega onesnaževalca, ki eh, je prvega, ki spada v prvi razred, potem tudi, ki eh, ostaja zelo dolgo in se dolgo zadržuje v človeškem organizmu, 8 let. Ali gre za uživanje rib, naprimer lososa, ki vsebuje dioksin v nekaterih državah, članicah Evropske unije, nisem šokirana, da, oziroma menim, da morajo v tem primeru ti državljani biti ustrezno informirani. To pomeni tudi ustrezno, ustrezen nadzor nad izvozom. Nisem prepričana, da zaradi tradicije, naprimer, uživamo ribe, in na ta način potem užijemo tudi določen odstotek dioksina. In da proizvodi ne bi bili uvoženi v Francijo ali druge, če tega države niso vnaprej zavestno sprejele. Zato so potrebne informacije o teh proizvodih. In še nekaj sem želela povedati. Po, sem naklonjena previdnostnemu načelu, načelu v odnosu do državljanov, hkrati pa sem tudi na, za načelo, za izvajanje previdnostnega načela tudi do samih držav. Španci, na primer, so imeli problemi, kot vemo, na področju pridelave zelenjave. Preden pride do posredovanja informacij, je potrebno opraviti študije in Seveda morajo to biti znanstvene študije, ki jih opravijo strokovnjaki. Temu je potrebno dati prednost, zato da se ne uh, unese uh, v naprimer nemeru določeno proizvajalno dejavnost iz nepravih razlogov. Hvala lepa. Gospa Satuha si ima besedo. Dear man, dear Well, uh, one point which uh, actively communicated by, by Finland. Eh, neka eh, informacija, ki jo nismo prejeli švedske in finske, je, eh, se nanaša na dejstvo, zakaj je losos tam ogrožena vrsta. In mislim, da je to prav gotovo zelo utemeljen razlog. In eh, če dioksin seveda v bistvu ni sprejemljiv, na drugi strani pa je vrsta ogrožena, kakšen pa ima potem smisel dopust, dopuščanje, dopuščanje izjeme? Dobro se še spominjam razprav v moji lastni državi, ko se je Finska borila za to izjemo. In z obžalovanjem moram reči, da vse tisto, kar je bilo takrat izpostavljeno, pravzaprav ni bilo vse realnost. Med utemelitvami pa tudi bistvenimi razlogi in eh, neobhodno potrebnimi neobhodno potrebno potrebo je, da so državljani informirani. Starejše ženske zlasti vedo, da se ne sme uživati lososa več kot toliko krat ali pa ne preveliko količino. Mlajši mlajše generacije pa večinoma tega ne vedo. Vključno z mladimi ženskami in nosečnicami in otroki. Je sistem, ki dobro deluje in takrat pride do ustreznega svetovanja nosečnicam. Sicer pa je nasploh raven zavedanja in ozaveščenosti zelo nizka. ko gre za meje dioksina v ribah. Še drugo vprašanje in še druga utemeljitev, na kateri je slonela izjema, je, da je balski slanik poceni, da gre za tradicionalno vsakodnevno hrano da, da gre tudi še za druge pomembne ozire, ki se nanašajo na človekovo zdravje. In izguba slanika bi pomenila, da bi ljudje prešli na manj zdravo prehrano. To je prav gotovo drži za baljski slanik, ne pa tudi za losos. Losos je bila razširjena hrana pred več kot stotimi leti. Nihče od ljudi, ki so uživali eh, prosto živečega lososa, pa ni več živ. To je bilo v davni preteklosti. Tako da v primeru lososa to ni nekaj, kar bi pomenilo, da bi to nenadoma izginilo iz jedilnikov ljudi in njihovega načina prehranjevanja. To ne bi pomenilo tega in da bi ljudje torej prešli na manj zdrave alternative. Moj občutek torej je, da ni racionalne osnove za podaljševanje te izjeme v taki obliki, kot je bila v preteklosti. Na finskem se tudi ve, da je manj dioksina v manjšem balskem slaniku In eh, problem je pri starejših ribah, ki so tudi večje velikosti. Torej, če izuzamemo prosto živečega slanika iz te izjeme in da naložimo tudi izjemo glede velikosti slanika, bi po mojem lahko razrešilo večino vprašanj in problemov, o katerih govorimo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 priznam, da sem v veliki meri odgovoren za derogacijo, ki je bila deležna Švedska pred desetimi leti. Vendar pa se strinjam tudi za Veso Vestlund in uh, tudi drugega, tudi opisa, ki je bil podan. Uh, Vendar, ko gre in ko je šlo za to prvotno izjemo, je bilo jasno, da ne sme biti nobenega izvoza. Takrat je, bil nalože, je bila uvedena tudi eh, prepoved tako na ribo, kot tudi na ribjo moko. Torej, nobene povezave in eh, ne bi smelo biti. Menim pa, da so številni razlogi, zakaj je potrebno podaljšati to derogacijo. Ne govorimo le o fermentiranem slaniku. Ta je pomemben del kulturne dediščine severa, severnega baljskega morja, vendar tu so tudi druga območja, na finskem naprimer in na finskem severu, kjer eh, predstavljajo ti proizvodi delikatesne proizvode, vendar pa so eh, potrebne strožje opredelitve, kajti zdi se, da informacija ni vedno dojeta. Ne gre le za sporočilo, ki se ga želi posredovati. Temveč gre dejansko tudi za to, kar so ljudje pripravljeni sprejeti kot informacijo. Zato menim, da izjemo moramo imeti, vendar mora biti oznaka dosti jasnejša in izredno povedati, da se to nanaša na velike vrste rib iz Baljskega morja, ki so torej bolj tvegane z tega vidika. Če želimo zadržati izjemo, pa je potrebno zaustriti pravila. Če dovolite, bi. I dag slipper de ikke danna gifter. Men... Torej, če se dopusti, da določene snovi pridejo potem nazaj v morje, kajti upoštevati je potrebno, da je bila eh, pred leti tudi zelo razširjena eh, industrija v teh predeljih. Mislim torej, da lahko delamo ob upoštevanju izhodišča, da ni več istih verov dioksina kot v preteklosti, nekateri od teh sedaj ne obstajajo več in eh, tu je eh, prišlo do upadanja, celo v večjem odstotku, najmanj za šest odstotkov in uspelo nam je vsaj odstraniti najhujše vire onasneževanja oziroma okužbe. Vendar pa je potrebno te ribe ustrezno označiti, tudi kadar so v konzervirani obliki. Ne sme se jih pravzaprav predelati v nobeno drugo vrsto uh, Eh, ribjega proizvoda, fermentiranega ali kakršnega koli že. In eh, to ne sme biti kakršne koli vrste ribje moke iz slanika, kajti vse to bi lahko pripeljalo do zaustritve tega procesa. In, eh, Dejstvo tudi je, da ko pride do teh razmer, ni možno črna-bela slika, ni mogoče odgovoriti samo za da ali ne, kajti slika ni povsem črno-bela. Zato je potrebno poiskati kompromisno rešitev, s tem, da se upošteva kulturna dediščina na, drugi, na eni strani, na drugi strani pa upošteva eh, te strupe. Hvala, gospa. Wilson. Merci. Françoise Grosstedt. Naši kolegi, ki prihajajo iz Baltskega predela, odbor za ne za notranji trg, temveč eh, tu smo pravzaprav odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Naša eh, glavna skrb je zaščititi zdravje potrošnikov. Zato morajo naši kolegi razumeti naša vprašanja. Če tudi seveda se zelo dobro zavedamo, da to, kar je pomembno za lokalno prebivalstvo, je njihova tradicija, vsaka država članica ima svoje tradicije in tu ne bi želela posebej s prstom pokazati na Švedsko ali na Finsko. V kakršnikoli državi članici se lahko soočijo s podobnimi problemi. Vsi poznamo take probleme. Zato je bistvenega pomena, po mojem mišljenju, da je informiranje in informiranost, informiranost potrošnika čim boljša. In če tudi razumem argumentacijo kolegov, pa moram reči, da zelo težko razumem pravzaprav razloge za obstoj take izjeme. Kajti tu govorimo o zdravju škodljivem proizvodu, ki vsebuje dioksin, to je tisto, zaradi česar sem zgrožena, kar me šokira. Težko mi je tudi razumeti argumente nekaterih kolegov. V teh pogojih se mi zdi pomembno, da ponovno pridobimo zaupanje potrošnikov. To pa je močno omajano. Tu je dioksin, potem ta znana bakterija, o kateri smo, o kateri smo toliko govorili v preteklih tednih. Neprestano se soočamo s problemi in s problemi prehrane, varne prehrane in prehranske varnosti z, bes z drugimi besedami. In si reči, no ali pa reči državljanom, e, tu pa je izjema, zakaj pa ta izjema in nekakšna e, druga. Torej, ponovno je potrebno pridobiti zaupanje državljanov, zaupanje potrošnikov in Evropska komisija je zavezana, da nam poda vse ustrezne informacije, da bo do tega zaupanja državljanov prišlo. To je preveč pomembno, tako za vidika otrok, nosečnic pa tudi celotnega prebivalstva. Problem je v tem, da nam danes pravimo, no, to je naprimer ta eh, prosto živeča vrsta lososa je problem, vendar je pro, problem je tudi gojen losos. Sprašujemo se sploh, kako se prehran, prehranjujemo, kar pomeni, da bo potrebno opraviti še zelo veliko dela. Mi v tem odboru pa moramo jasno postaviti te zahteve, ki se nanašajo na varnost hrane. In moram reči, da dejansko to vprašanje derogacije je nekaj, kar mi da misliti. Hvala. Kristof Felner. Thanks, Miguel, Det var länge sedan jag var med om en debatt som var så omfattande och... No, hvala lepa za besedo. Dolgo je že, odkar sem se vključil v razpravo vezano na en sam proizvod. In dolgo je že tega, kar je bilo toliko švedov vključenih v razpravo. Morda zato, ker govorimo ravno o fermentiranem, um, o fermentiranem slaniku. Zdaj, seveda, zagotovo bi se pri siru vključila Francija, pri eh, šunki Velika Britanija. Skratka, to je pomembno glede um, kult, um, izročila in kulture posamezne države. Mislim, da smo imeli kar dobro, kakovostno razpravo na to temo. Razumem tudi ustno vprašanje, ki ga ima. Osa da želi izvedeti, kakšni so pogoji glede slanika. To je res poseben švedski proizvod, specifičen za švedsko. Vsekakor pa menimo, da kljub temu, da imamo to izjemo glede fermentiranega slanika, to še ni nujno dovolj. Vprašanje je, ali bomo imeli na mizi tudi pogoje za ljudi, ki eh, lovijo te ribe. Tukaj gre za male, lokalne ribiče in noben ribič ne, de, ne lovi samo točno določeno ribo, vrsto ribe, točno določene velikosti za točno določen produkt. Eh, ribiči lovijo mešane ribe in če imamo izjemo, ki tu velja za slanik, potem bi morali imeti tudi druge izjeme v drugih državah. Kot veste, imamo že deset let tukaj določene izjeme. Mislim, da te izjeme tudi dobro delujejo. To si moramo priznati. Švedi niso izpostavljeni previsoki vsebnosti dioksina. To vemo zagotovo, to so pokazale raziskave. Potem pa še vsebnost eh, dioksina v pri mleku doječih mater. To nas je posebej skrbelo, to smo tudi raziskovali um, in ni se izkazalo, da bi bile tukaj posebno zaskrbljujoče težave. Večina švedin se tudi tega zadeva, eh, tudi starši eh, otrok se zavedajo teh rizikov, ampak statistika je eno, Življenje pa nekaj drugega. Ja, tukaj piše, da samo 17 odstotkov um, staršev se zaveda tega, ampak morate vedeti, da več kot 40 odstotkov družin z otroci slenika sploh ne je, še več, pa, še več družin pa ta slenik zaužije le zelo redko. Seveda, nismo popolni, ne sledimo vedno. Um, dovoljenim dnevnim količinam zaužitja teh substanc, ampak se to je nemogoče. Mogoče je še na stotine otrok, ki ne upoštevajo dovoljenih vnosov. Ampak pogledati moramo širšo sliko na tem področju. Ne gre za to, da imamo 400 otrok letno, ki so zastrupljeni zaradi tega. Gre za to, da bi lahko ukinili določen ribolovni sektor na švedskem, če bi to izjemo omaknili. Seveda, recimo, François je menil, da nočemo imeti zastrupljenih prehrambenih proizvodov z vsebnostjo, previsoko vsebnostjo dioksina, ampak to je le en vidik kar se tiče izvoza um, in da je bilo izvoženih 300 kg teh rib, to gre res za izjemo. Ne gre za to, da se te ribe izvaža po vsej Evropi, da eh, se številni ljudje zastrupljajo, da jim delamo škodo. Ni, temu ni tako. Ne pretiravajmo v naših reakcijah. Mislim, da če bi odpravili to izjemo, to ne bi bilo legitimno. Mislim, da bi bilo to pretirano pretirana reakcija. Um, gre za to, da bi morali potrošnikom posredovati boljše, kakovostnejše informacije in če odpravimo to izjemo, bodo na škodi številni švedi. Hvala lepa, gospod Felner. Tudi sam imam vprašanje za gospoda Kristofa. Ali ne bi bilo možno da bi fermentiran slanik proizvajali brez dioksina. Ali bi bilo to popolnoma nemogoče, nezamisljivo? Mogoče bi pa lahko ta izdelek proizvali tudi iz drugih vrst ribe. Ja, težava je v tem, da potrebuješ zelo velike ribe. Slaniki morajo biti veliki in debeli. Če se te ribe lovijo poleti potem je vsebnost dioksina bistveno višja. Tako da 90 odstotkov slinika v Baltiškem morju je pod mejo um, dovoljenega dioksina. In uh, zdi se nam popolno v redu, da imamo izjemo glede fermentiranega slinika, kajti redko kdo uh, ga poje res veliko ali preveč. In ko govorite, eh, da se je vsebnost dioksinov v materinem mleku zmanjšala, to ni res. Tu obstaja zanimiva povezava. Vsebnost PCB-jev eh, v baltiških ribah pada, eh, raste že od leta 1997. In za 10 odstotkov raste tudi vsebnost teh snovi v materinem mleku. Ni pa to nek bistven trend pri PCB-ju. PBDI, PBDE pa se viša. Torej, od leta 1978 se tudi v um, ribah ne zvišuje stanja, stanje PBDE-ja. Tako da imamo tu neko povezavo med tema dvema snovema. Gospod Felner. Eh, hvala lepa. Nima smisla, da zdaj razpravljamo znotraj razprave, da ne bomo vsega pomešali. Um, samo da na kratko odgovorim. Tudi sam sem ribič, lovim slonike, seveda ne um, v komercialne namene, seveda, ampak recimo jaz lovim ravno takrat, ko ima slanik eh, ravno pravo, um, nivo vsebnosti dioksina, ko je ravno prave velikosti in tako naprej. Če pa bi zdaj predpisali ribičem, ki živijo od tega, pa je to nekaj drugega, da bi jim rekli, da, morajo, um, da pač ne smejo na morje ravno takrat, ko je tih rib največ, ko je potreba po trgu največja. Mislim, da potem potrebujemo še širšo izjemo. Medtem, ko Sej vemo, švedska vlada noče za nalašč zastrupljati ljudi in ravno zato je prišla do take odločitve kot jaz sam. Gospa Vestland. Eh, torej, glede tega, kar je povedal že Kristof, v tem ni neresnic, to je res. Kar pa zadeva ribolovne industrije, eh, seveda hočejo ohraniti lovljenje. Eh, teh rib, posebej tudi lososa, saj imajo od tega največji dobiček, ne morejo se osredotočiti le na slanik, da bi lahko delali fermentirani slanik. Kar govori industrija, seveda ni vedno čista resnica. Tu je veliko interesov, ki so upletenih in veliko različnih ljudi je prišlo do različnih zaključkov in to je tudi pomembno. Vsekakor pa, kot vemo, industrija je postavila te zahteve. Hvala lepa. Ja, <clears throat> <clears throat> Hvala lepa. Mislim, da je to izredno zanimiva razprava. Če želimo ustrezno ravnati z našo nalogo, moramo seveda se osredotočiti tudi na tiste, ki so povzročitelji. Zakaj je bila ta derogacija sploh dodeljena švedski. Ljudje, ki so to naredili, so dejali, da so dobili od švedske zelo dobre, da dobivajo tam zelo dobre eh, informacije oziroma da je prebivalstvo zelo dobro informirano v nasprotju z baljskimi državami, kjer obveščenost ni tako dobra. Sedaj je vprašanje, kakšna je informiranost eh, prebivalstva. Ali je res tako slaba, da je samo 17 odstotkov ve, zakaj gre, ali pa je derogacija temeljila na napačni osnovi ali je resnično uh, to stanje boljše, kot pa mi mislimo. Kajti vedeti moramo, da posod eh, v okolju se nahaja dioksin. Tudi naša solata, ki jo jemo, lahko vsebuje dioksin. Seveda je odločilen odmerek in to je tudi odločilen faktor pri naših razmislekih. Mislim, da je malce uh, pretirano, eh, ta, uh, da je ta bojazen pretirana. Ampak če so ti podatki pravilni in če so statistični podatki švedske združbe za opazovanje narave, če oni menijo, da je šest odstotkov v naravi pridobljenih izdelkov vsebuje dioksin, potem lahko brez problemov rečemo, da lahko še naprej soglašamo z delegacijo, vsekakor pa ob upoštevanju vidika, da se prepove izvoz. Ne moremo namreč izvažati ribe v državo, ki mora upoštevati mejne vrednosti, obenem pa uvaža te ribe. To se pravi, za Švedsko lahko to ostane, ampak za izvoz je treba to prepovedati, kajti ne moremo dati potem derogacije za vse druge države. O tem mora biti, pri tem mora biti komisija zelo stroga. Sicer pa pravzaprav ne vidim problema, eh, če se švedi sami hočejo zastrupiti. Kakor vidimo, so vsi švedi, švedski kolegi zelo zdravi, to se pravi, da lahko jedo to ribo. Dziękuję bardzo e, koledze Szenhardtowi. Chciałem przywitać e, Hvala, gospod Scheinhardt. Zdaj pa bi pozdravil skupino, ki predstavlja nevladne organizacije iz Avstrije, ki poslušajo naš sestanek, naše današnje razprave. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Um, predstavniki avstrijskih nevladnih organizacij pred, um, imajo predsedujočo Karin Kattenbach, ki jo prijazno pozdravljamo. Glede um, naše diskusije pa ponovno predajam besedo. Hvala lepa. Upam, da naši uh, obiskovalci danes niso prestrašeni nad tem, kar poslušajo. to, kar predlaga OSA, je zelo uravnotežen predlog. Je naraven. Mislim, da eh, moramo ohraniti proizvodnjo eh, teh ribih proizvodov eh, v nekih državih članicah. Ni pa naravno, da bi se to navezovalo tudi na države članice, kjer to ni tradicionalen izdelek. če ni nadzora, potem to ni v redu. Seveda, če ostane znotraj države, je to nekaj drugega. Skratka, težava je ne pri švedski, ne pri komisiji. Težava je v tem, da se v Evropi samo premikamo od enega prehrambenega škandala do drugega. Tudi um, E-koli v Nemčiji je bil, seveda, um, je bil seveda primer velikega zaviranja izvoza hrane. To je prizadelo tudi Španijo, Italijo, govorimo o um, stotinah milijonov evrov, ki so izpadli zaradi te situacije, ki je nastala. Torej, komisija se tu seveda izpostavlja. Mm, nevarno je, nevarno je, da bo izgubila kredibilnost pred državljani EU. Ko izbruhne škandal, to pomeni, da nismo bili sposobni nečesa kontrolirati, uravnavati in um, da smo v nekem trenutku dovolili nekaj, čeprav smo se zavedali težav. Sej, vsi vemo, da smo odvisni od zaupanja drug drugemu. Vsaka država je odgovorna za svoje proizvode, izvaja testiranja v svoji državi in je s tem odgovorna tudi za državljane drugih držav članic. In to je stališče, ki ga moramo zagovarjati. Kolega Kristof je omenil nacionalne, recimo eh, grško feto in druge nacionalne proizvode. Eh, Kristof, jaz ne bi želel, da drugi državljani EU eh, jejo grško feto, za katero se je izkazalo, da vsebuje neke strupe kot vemo, švedsko gospodarstvo eh, raste. In eh, če ne bomo odpravili te izjeme zdaj, ne bomo nikoli. A jo bomo mogoče odpravljali v trenutku, ko bo gospodarstvo šlo slabo, ko bo šlo vse na slabše. Zato eh, komisijo pozivam, da ne odobri nove izjeme, nove derogacije, tudi glede tega, kar Eh, tudi eh, kljub temu, kaj je rekla gospa Vestlund, torej zaradi specifike eh, proizvoda, zaradi tradicije na švedskem, um, mislim, da zaradi tega ne smemo. Um, se ne smemo odreči kontroli in varnosti potrošnikov. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo McEvenu in potem komisiji. Gospe McEven in komisiji. Ja, imam vprašanje za komisijo ko ste odgovarjali gospe Vestlund, ste rekli, da tega poročila um, švedskega organa za prehrambeno varnost niste videli. Zanima me torej, um, kdo je vključen v to delovno skupino o Baltiku, kdo so člani delovne skupine o Baltiku. Kajti, če obstaja tako poročilo švedskega organa, potem menim, da bi bil to lahko ključen dokument vaše delovne skupine, eh, ki bi ga tudi upoštevala, eh, pridobila tudi informacije drugih eh, organov o prehrambeni varnosti. Skratka, zanima me, kdo so člani te delovne skupine. Um, poleg tega so, je na švedskem poročalo o izvozu v druge države, v Francijo naprimer, francoski kolega je to vprašal, ali so se ti izvozi preiskali strani um, komisije ali ste pogledali v to zadevo? Pravite, da že šest let raziskujete to področje. To je zelo dolgo. Um, ali ste izvajali strok nadzor? Verjamem, da ga boste izvajali po današnji razpravi, ampak eh, komisija mora upravljati svoje delo zmeraj, ne pa da uvaja neke uh, diplomatske rešitve glede reš, uh, varnosti hrane tu je potrebno misliti na ljudi. Vsi se spomnimo norih krav in um, uživanja govedine, pridelane na določen ali obdelane na določen način. Vsi vemo, da smo se potem odpovedali nekaterim proizvodom. Tako da ne vem, prosim za odgovore o tem. I don't understand. Do I get the floor after the commission? Torej, jaz se lahko glasim po komisiji. Mhm. Imam le kratko vprašanje, mogoče lahko odgovorijo tudi na to. In sicer eh, švedski, eh, švedska, švedski organ o varnosti prehranjevanja ni hotel neke izjeme. Izjemo je dejansko izglasovala industrija. Eh, zanima me, ali je to običajno v politiki prehranske varnosti in kako komisija misli, da nam bodo potrošniki še uh, zaupali. Uh, če organ, nacionalni organ o varnosti prehrane reče ne, nekaj tole ni varno, um, to je nevarno recimo za dosež, nosečnice, potem pa industrija reče ja, ampak to nujno potrebujemo za naše prihodke in potem to dovolimo. Ali se običajno tako dela pri uh, politiki prehrambene varnosti ali je bila to res neka izjema? To bi me zanimalo. Zanim oddam głos przedstawicielowi komisji, pani preden besedo predam komisiji, imamo še en komentar. Ja, hvala. Ne bi želela podaljševati razprave, ampak e, pojasnilo bi želela glede dveh točk podati. Ne gre za tukaj za varnost tisočih otrok. Gre za to, da bi komisija morala objaviti točne številke o tem, koliko žensk, koliko otrok je prizadetih. Mislim, da moramo razpravljati na podlagi podatkov, jasnih podatkov, faktov, ne pa na podlagi nekih govoric in mnen. Druga zadeva pa je, vsi se strinjamo, da je informiranje bistveno in da je tudi pomembno, da dobimo informacije od eh, nacionalnih organov na področjih, ki jih obravnavamo. Zato mislim, da bi morali okrepiti pogoje eh, in res priti do prepričanja, da je izjema, ki zadeva Švedsko in Finsko, taka, ki je podvržena močnim kontrolam. Eh, sicer pa se mi zdi nerealno, da ločimo sisteme ribolova, torej da neko vrsto uh, slanika ločimo od lovljenja uh, lososa. Če ste kadarkoli eh, obiskali Švedsko, je ogromno malih ribičev, ki imajo male ribiške ladje. Um, tu ne govorimo o velikem lobiju ribolovne industrije. In ti mali ribiči ne morejo preživeti če bi jim pre, predpisali lovljenje samo slanika v določenih uh, mesecih v letu. Take, eh, takega predloga ne bi mogli izvesti. Hvala lepa, predsedujoči. Zdaj pa še zadnji krok komentarjev this was just a lie about me ne, and I'm not si ja, Can I just say that that was... Reči moram, da je bila to laž, ki sem jo zdaj slišala o sebi, tako da bi želela res slišati, kaj ima zapovedati komisija. Gospa Hasin, gospa Rodbelen, ste na mojem seznamu, potem pa seznam zaključujem. Tri pomembne točke še enkrat. Obstajajo tradicionalne eh, ribi proizvodi vezani na Baltiško regijo, na Finsko, na Švedsko. Nisem pa slišala, da bi um, obstajala neka potreba po eh, nekem večjem baltskem slaniku. Torej omejitev velikosti ribe, ki bi jo smeli prodajati kot svežo ribo, to bi verjetno rešilo vse težave povezane um, s tradicijo finske hrane vezane na ribe iz Baltiškega morja. Drugič, pred desetimi leti smo imeli na mizi uh, švedske razloge, uh, finske razloge, ki so govorili o tem, da na finskem e, vsebnost dioksina veliko nižja kot v drugih državah sama sem bila presenečena, šokirana nad tem, kako velik delež je um, ravno delež baltiškega slanika kot tistega, uh, ki vsebuje največ dioksina od vsega dioksina, ki ga zaužijemo. Torej, daleč največ ga je v slaniku glede ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na finskem, ehm, kar se tiče podaljšanja izjeme. Prebrala sem njihovo mnenje, ki se res nanaša izključno na baltiški slanik. Tudi oni nekako um, ne najdejo razlogov za to, da bi morali to izjemo uh, razširiti tudi na divjega lososa. Hvala, gospod Rod Berendt kot je, mm, se naša švedska kolegica lahko še trikrat priglasila, se bom jaz tudi še enkrat. Ja, imamo primere, eh, primer, ko so ogrožena delovna mesta ljudi v določeni regiji. Ampak spomnim se, da smo že imeli primere, um, ko je bila problematična temperatura um, rib, notranja temperatura rib v. Mediteranu. In takrat smo skušali recimo doseči znižanje temperature um, ribe, potem ko je bila že ulovljena. Zaradi tega so ostali brez službe mnogi portugalski ribiči. Takrat smo to zahtevali. Mi imamo vedno znova neke začasne ukrepe. To vedo tudi ribiči um, povsod v EU da pa bi tu nadaljevali z neko prakso dopuščanja eh, zastrupljenih rib, eh, zato da bi ohranili delovna mesta, <laughs> je seveda nek zanimiv pristop. Pa, ne sme pa to biti nek eh, splošen pristop EU e in veseli me, da se predvsem kolegi z EPP-ja z mano strinjam, strinjajo. Pristop švedskih kolegov je zagotovo bolj oportunističen, kot sem mislila, da bo. Me pa zanima, koliko rib in koliko slanika se ulovi na švedskem in finskem, pa tudi divjega lososa in drugih rib, ki morda ne spadajo v izjemo. E, to bi morali vedeti, kajti potem bomo tudi vedeli, koliko se v teh državah poje. Se vemo, da e, izvoz, e, izvoza ne sme biti za slanik, za druge ribe je izvoz dovoljen, ampak ko bomo vedeli, koliko ljudi dejansko, mislim, koliko teh rib se dejansko poje, potem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 Hvala lepa, predsedujoči. Zagotovo je bil to dolg seznam vprašanj. Poskušal bom povzeti uh, vprašanja po skupinah. Najprej bi rad nekaj razčistil. Mislim, da je prišlo do enega nesporazuma. Naš trenutni predlog se ne osredotoča na izjemo za, fermentiranega, za fermentiran slanik. Govorimo o divjem lososu, kot vrsti. Eh, slišali smo različne poglede delegatov oziroma um, torej poglede, ki se nanašajo le na fermentiran losos in pa druge poglede, ki uh, se razburjajo uh, glede razširjanja te izjeme. Prošnja za izjemo sta, prošnja sta podali ravno Švedska in Finska tista zaprosili za podaljšanje trenutne veljavne izjeme. O tem podaljšanju smo razpravljali v baltiški delovni skupini. Vprašali ste me, kdo eh, so člani te delovne skupine. Tam se pogovarjamo z vladnimi strokovnjaki. Torej v tej skupini ni predstavnikov industrije, prehrambene industrije in podobno. Govorimo o vladnih strokovnjakih, vključno z strokovnjaki iz organov za prehrambeno varnost. Skupino sestavljajo člani iz osmih drž sosednjih držav, uh, ki ležijo ob Baltiškem morju. Mislim, da smo pokrili um, uravnovešeno pokritje strokovnih mnen iz držav, ki jih eh, te stvari zadevajo. Kar se tiče nadzorovanja, potrdimo lahko, da so ravni dioksina, da se raven dioksina počasi niža. To kažejo izsledki nadzorovanja in merjanja. Tudi kar se tiče kontrol, ta izjema velja le za izdelke na domačem trgu, torej na švedskem trgu in na finskem trgu. do danes ni pokazateljev. Komisija nima pokazateljev, da, da bi na druga tržišča uvozili oziroma izvozili ribe, ki niso v skladu z našo uredbo. Kaj bi zdaj komisija naj naredila s tistimi 300 kg eh, kontaminirane ribe, ki je bila izvožena v Francijo, je bilo tudi vprašanje o tem žal ne vem nič. Nimam nobenih informacij, eh, francozi nas o tem niso obvestili, niti finski, niti švedski eh, organi nas niso obvestili, da bi eh, bila to riba, ki ne bi bila v skladu z pravili. Tako finska kot švedska smeta izvažati ribo, v kolikor so te uh, ribe v skladu z uh, najvišjimi dovoljenimi sebnostmi, ki jih um, določa naša uredba. Torej, tega se res nismo niti zavedali, preden nismo prijeli tega ustnega vprašanja gospe Vestlund. Zdaj, kaj namerava komisija storiti v prihodnje? Povrnil bi se na uh, eh, inspekcijske službe, organa za uh, prehrano in veterino. Učinkovitost eh, oziroma um, podatki, ki so jih uh, inšpektorjih pridobili, smo vključili v poročilo. Uh, te inšpekcije so učinkovite. Inšpekcije so tudi zmeraj v stiku z ustreznimi organi in priporočila, ki jih je podal Urad za hrano in veterino, eh, so bila odobrena in v skladu tudi z eh, švedskimi organi na tem področju. Še naprej bomo poudarjali pomen izvajanja teh strogih pravil, predvsem pri informiranju potrošnikov, ampak to je predvsem odgovornost Švedske in Finske, kajti tu gre za izjemo za njihove trge in oni morajo obveščati svoje potrošnike, svoje državljane. Potem pa bi še pokomentiral nekaj, kar sem slišal od enega izmed delegatov komisija izjem ne podeljuje kar tako. Ravno smo imeli na mizo prošnjo za izjemo eh, za baltiške države, ki smo jo zavrnili, ki so, se so želeli tudi višjo vsebnost za celotno EU, ne samo za njihovo državo. To smo zavrnili, kajti očiten namen tiste države članice je bil, da bi izvažala um, izdelke v celotno EU in mi smo hoteli seveda obraniti eh, ostali 26 članic. Eh, tukaj pa gre seveda za odločitev Švedske in Finske, da zaprosi za podaljšanje te izjeme um, za svoje lastno tržišče. Nimam informacije o tem, koliko rib in koliko, eh, in koliko katere vrste se ulovi na Baltiku. Uh, Um, ki, rib, ki padajo pod to izjemo. Te informacije bi lahko pridobili od uh, um, Švedske in Finske, pa tudi od generalnega direktorata morja. Ampak ne vem, ali bi te uh, količine podale kak podatek glede izvoza, kajti večina ulovljenih rib na tem področju ne presega dovoljene vsebnosti dioksina. Ne vem, ali se morda na kaj pozabil. Mm, to bi bile nekako moje prve reakcije. Čemuje bardzo. Če mogoče pa precizinje povedati. Hvala lepa. Ali bi bili lahko nekoliko bolj jasni, prosim, mi nam povedali. Švedska in finski vladi sta zahtevali, zaprosili za izjemo v zvezi s katero vrsto ribe pravzaprav? Uh, gre za velikost ribe, ki meri več kot 17 cm, za losos, potem tudi za morsko postrv. Uh, Eh, skratka, vse tiste ribe, ki se prosto živeče vrste, ki jih eh, lovijo v tem morju. Um, Eno vprašanje za komisijo. Postavila sem vprašanje tudi glede tega, ali je vaša delovna skupina razpravljala o zadevni študiji. Pani Dagmar Robert, kolega uh, Fjellner potem. I, I don't, I, I don't wanna... E, moment, ja. oh, moment. Madame Dagmar, da bo. Gospa Dagmar. po letu 2005 in eh, uvedbi izjeme za Švedsko in Finsko. Ne bi želel podaljševati te razprave, tu imam dve številki in sicer, in sicer koliko ton je ulovljenih v okviru derogacije in ko gre za slanik, gre za, za, slanik, gre za tisoč ton. Uh, in 70 eh, do 90 odstotkov eh, tega pravzaprav izhaja iz fermentiranega slanika. Ko gre za losos, pa 300, samo 320 ton. Kar pomeni, da je eh, to pomeni 30 gramov na osebo v, na švedskem, glede porabe. Komisija je omenila tudi, da nima nobenih informacij ali eh, obvestil in sicer v smislu tega, kar je omenjala gospa Vestlund. In tudi švedske oblasti so to preučevale in niso prišle do dokazil. Nobenih dokazil niso dobile. To sem želel še dodati. Dziękuję bardzo i na tym zamykamy. Želite besedo? Gospa Veslund? Ali dobim besedo kasneje ali želite, da se sedaj oglasim? Lahko sedaj, če želite. Øh. Dobro. Potem bom povedala sedaj, če mi dajete besedo. Pri prvem odzivu se strani Evropske komisije sem slišala, mogoče sem napak razumela, da niste dobili poročila se strani švedske vlade o, eh, eh, o eh, prehrani in glede tega, da eh, eh lahko pravzaprav malo družin eh, ima to informacijo. In zanimivo je, da Švedska ne posreduje teh informacij in da naredi vse, da pravzaprav ne pridejo v javnost. In v tem primeru komisija pravi, da pa ni dobila tega poročila, vendar sem ga sama poslala to, eh, komisiji, hkrati še tudi s časopisnim člankom. Ko Eh, je nekdo priznal, da je izvažal eh, to ribo in da je bila ta riba izvožena eh, in ulovljena v območju, ki je zelo kontaminirano z dioksinom. Ali je sedaj ta informacija bila dostopna? In problem tukaj je, da edino študija, ki jo imamo na švedskem, eh, zaključuje, da na tisoče otrok in da na tisoče visoko eh, ranljivih eh, Torej, v ranljive skupine, vključno tudi z ženskami, lahko pravzaprav sedaj tvega v zdravstvenem pogledu za zaradi uživanja teh rib. In eh, lahko se vprašamo eh, tudi, tudi kadar je prišlo do vprašanj in ko je prišlo do odgovorov, da nihče ni neposredno odgovoren. Vsaka občina, ki ima eh, ribi, ribjo tržnico, pravzaprav je za to odgovorna. Eh, Veliko številke je bilo navedenih tudi tekom te razprave in prav gotovo gre za številna dejstva, ki si zaslužijo eh, sedaj natančno preučitev. Naprimer, odrasli moški na švedskem lahko to ribo pogosto jedo, pa to ne povzroča problemov. Če jo uživajo otro, eh, otroci ali pa ženske v rodni dobi, pa je to lahko zelo tvegano tvegano je, če prepogosto jedo te ribe. Torej, zanimivo je tudi ugotoviti, kakšne so ravni dioksina v, eh, v eh, mleku doječih mater. Zanimivo tudi je eh, povedati, da mnoge od žensk in otrok tudi uživajo te ribe. To je tisto, kar je potrebno vedeti. Ne pa ni pomembno za tiste, ki ne uživajo pogosto rib. Tisti pa, ki to delajo, mora, se morajo zavedati možnih posledic. Prav tako se mi zdi zanimivo, da imamo tu odbor, ki pravzaprav ne spremlja teh dejstev, na drugi strani pa je tu Švedska, ki ima poseben organ, ki je za to zadolžen. ne glede na to pa še vedno slišimo eh, veliko o tem, kako bo vse to vplivalo na industrijsko proizvodnjo. Jasno, to je, to je pomembno. Industrija pa pravi, da fermentiranega slanika ne morejo proizvajajo, če ne ujamejo tudi določene količine eh, prosto živečih rib. In ljudje pravijo, da to ni primer in da je možno fermentiran slanik pravzaprav gojiti, ne glede na to. Ta je zelo pomemben na švedskem. Nekateri so pripravljeni plačati tudi več, da bi ga lahko uživali in eh, nemogoče jim je to preprečevati. Ta razprava je bila zelo dolga, mislim, da nam je zelo težko vplivati na to, eh, na to odločitev, kaj ti odločitev sprejema odbor. Dejstvo je tudi, da se vse to pobliže spremlja, da ljudje spremljajo, kaj se dogaja in potrebno je narediti vse, da na tisoče otrok, ki so ogroženi zaradi dioksina, to ne bodo več, da se to prepreči. Menim, da do sedaj na tiskovnih konferencah in podobno, da se o tem ni dovolj govorilo, da se preveč govori samo o fermentiranem slaniku in da se ne jemlje eh, otroškega zdravja zdravja dovolj resno. To situacijo je potrebno izboljšati in če se jo ne bo, bo to še vedno problem. Še vedno bom spremljala ta problem in mislim, da mora vsak pozdraviti dejstvo da in to zahtevo po dobri informiranosti in tudi ustreznemu uveljavljanju prepovedi te probleme je potrebno jemati resno, kajti gre za zdravje otrok. Samo besedo, gospod predsedujoči. Jasno bi vprašala komisijo, ali ne bi bilo možno in da se opozori švedsko vlado, da se ji naloži, da eh, poda informacije, ko, se, ko, ko je povedano, da je prišlo do izvoza 300 kil teh rib, ne da bi prišlo do ustreznega eh, soglasja, me to seveda zaskrbljuje. In še naslednje vprašanje komisiji. Potem tudi obvestilo o kemičnih ravneh dioksina. To je dioksin. Če po švedski in finski tradiciji državljani uživajo, uživajo ribe, ki vsebujejo dioksin, to ni šokantno, to je njihova tradicija. Jaz pa kot Francija želim, da so moji državljani informirani o tem, kaj uživajo. Ali je to možno, prosim? Predstavitelj komisije, pan direktor Fli. Predstavnik komisije, prosim. Želite besedo? Nekaj vprašanj je bilo na vas, prosim. Report, report... Kar zadeva poročilo. Poročilo ni bilo predstavljeno. Nismo prejeli neposrednega poročila s strani švedskega organa za prehrano. kar zadeva zadnje vprašanje, če sem ga pravilno razumel. Naj še enkrat zatrdim, ni prepovedi na izvoz, izvoz ripi švedske in finske v Evropsko unijo. Nobene uh, tudi nobena, nobeno predhodno soglasje ni v ta namen potrebno. Je. Vse je odvisno od samih eh, držav članic izvoznic. Na drugi strani pa uvoznic, da nadzorujejo, da opravijo ustrezno presojo očinkov za prezvode iz Švedske in Finske, če to želijo. In same države članice se morajo odločiti, eh, ali bodo vedle tako prioriteto in eh, nadzirale te proizvode, če menijo, da gre za proizvode, ki ogrožajo zdravje. Bilo je zastavljeno tudi vprašanje, ki se nanaše na FAO. Res je, eh, do obiska te misije je prišlo leta 2005, ugotovljene so bile nekatere pomankljivosti, vendar pa ni bilo nobenega eh, načrta, ki bi bil potem kasneje glede tega sprejet. In verjetno bo prišlo do novega kroga misij v te države v bodoče. Kar zadeva potrebo po označevanju, tu najprej označbe na konzervah, vendar sicer pa glede nadaljnega ozaveščanja potrošnikov glede tega, da ti proizvodi lahko uh, vsebujejo določene ravni dioksina. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem bomo tudi sklenili razpravo na to temo. Zahvaljujem se komisiji in udeležencem. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka sedem. Izvajanje evropske okoljske zakonodaje. Gospe in gospodje, tu je šest vprašanj šest vprašanj, o katerih bomo govorili in na katere bo komisija odgovorila. Imamo 60 e, minut za 10 vprašanj, 10 minut za vsako vprašanje. E, bom zelo strok pri e, tem, da bom zahteval, da se točno držite tega časa. Najprej začnemo od vprašanja prvega, zadanega od Začenjamo s prvim vprašanjem se strani eh, gospoda Florenca in sicer glede Riča. Vse informacije pa imate v svoji dokumentaciji. Dva predstavnika, Patrick Murphy in eh, Georg Hansen. Thank you, Mr. Chairman, honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. In eh, ker se zavedamo omejenosti časa, bi na kratko povzel tri vprašanja eh, brez podrobnosti. Bil sem jih eh, pripravljen posredovati, vendar sedaj ne bom, sem pa pripravljen na take vprašanja odgovoriti, če bodo. Prvo vprašanje se nanaša na situacijo glede riča in Evropska eh, kemijska agencija dejansko posreduje številne informacije, številke in podatke s tem v zvezi. In eh, tu se bom osredotočil na pogled komisije, in pravzaprav, kje se tu nahajamo v okviru eh, ob upoštevanju rič. Torej, glavni del riča se nanaša na dejavnosti industrije za vidika izvajanja eh, zavez pri registraciji. Zlasti pa, ko gre za zbiranje eh, Eh, podatkov različnih industrijskih sektorjev, pa tudi samih uporabnikov pri izvajanju presoje vplivov in izvajanju ukrepov. In ravno kar eh, smo prišli eh, do sklepne faze prve registracije in sicer novembra lani, države članice so podale približno 25 tisoč eh, takih eh, in sicer v zvezi z vsemi kemični proizvodi, eh, za katere je to bilo zahtevano v prvem roku. To se nanaša na tisto, kar je uvoženo v Evropsko unijo, pa tudi niz snovi, ki predstavljajo posebej, posebej škodljive toksične snovi in eh, za registracijo teh snovi imamo najprej podatke o količinah in eh, večina teh ni registriranih, še pomembneje pa je, da so, da je večina industrijskih dejavnosti zaključenih, sedaj uh, imamo ustrezne informacije, da lahko začnemo izvajati ukrepe za vidika nadzorovanja in da potem to posredujemo uporabnikom uh, navzdol uh, v uh, tej verigi. to neizogibno vo, bo vodilo k varnejši uporabi kemičnih proizvodov, k večji industrijski konkurenčnosti in k čistejšemu okolju. Vendar pa je to šele začetek procesa. Registracija je šele začetna faza kemičnih proizvodov, ki vstopajo v sistem REACH. Tu pa eh, nas čakata še dva roka za registracijo, leta 2013 za snovi nad eh, 30 eh, ton in eh, potem za eh, naslednjo kategorijo od. Eh, kaj to? Getting to cruising speed. Potem se eh, in pa za razpon od 1 eh, do 2000 ton. Sicer pa je potem eh, tudi določen čas, ki je na, na voljo, z drugimi besedami, na tem se dela, rezultate, eh, ki jih dobivamo sedaj, pa so rezultati, na katerih, eh, ki zadevajo dosjeje, katerih preučitev se je začela pred letom pred eh, letom dni, sicer pa eh, si lahko to ogledate na spletni strani agencije in eh, prišlo je do registracije dosjejev in sicer pred velikim, pr, prvim pomembnim rokom novembra lani. Ti so sedaj trenutno predmet preučevanja. Glede avtorizaciji. Februarja 2011 je komisija sprejela sklep, da v, uh, eh, umesti še uh, šest nadaljnih uh, eh, substanc na seznam in komisija trenutno uh, opravlja formalne postopke z vidika sprejetja eh, še nadaljnih osem snovi s seznama, kar bo potem umeščeno v 14. prilogo. In ta seznam eh, se je medtem razširil že na 46 eh, snovi. To je komisija sporočila lani. Naša zaveza je, da potem identificiramo še nadaljnih 190, eh, 190 snovi. In sicer moramo Eh, moramo eh, samo umestiti zlasti tiste najrelevantnejše eh, snovi. Letos, pravzaprav pred točno 21 dnevi, je bil rok za prva določila glede uh, visokih vsebnosti v določenih členih in imamo obvezo za proizvajalce in uvoznike uh, da Evropsko agencijo za kemikalije tudi obvestijo, če vsebujejo uh, ti proizvodi več kot en procent višjo vrednost od dovoljene po seznamu. V šestih mesecih po sprejetju novih substanc na ta seznam se bojo eh, te substance tudi obravnavale. Evropska agencija za kemikalije in komisija, ki v končni fazi poda predloge za omejitve eh, določenih snovi, eh, imata seveda obi veliko dela, kajti število teh snovi se res povečuje, predvsem kar se tiče omejitev glede kadmija, glede izvajanja. Rič je vzpostavil predvsej eh, novo telo, ki se imenuje forum. In ta forum je bil zelo aktiven pri svojem delu, izvedli so že prve koordinacijske aktivnosti eh, za eh, uveljavljanje te odločbe v vsej EU. Pa še vprašanje, kaj eh, delamo glede identifikacije teh posamičnih problemov in obveščanja potrebnih organov. Večina SME-ev, ki so vključeni v, eh, v to zahtevo po registraciji, imajo torej rok za registracijo 2018. Nižja kot je vsebnost teh kemikalij, um, manj vključenih SMS, uh, eh, EU pričakujemo. Torej, en registracijski rok je bil lani, drug je leta 2018 in pričakujemo, da bo, da bo količina SMEO, ki so vključeni, um, relativno nizka v zvezi s temi pričakovanji smo vzpostavili skupino, tudi delovno skupino eh, v industriji. Rok za sodelovanje s to komisijo se je zaključil lani. Ena izmed aktivnosti na dnevnem redu je zbiranje informacij posebej glede SMEJ-ev in specifičnih težav, s katerimi se srečujejo pri eh, pravočasni registraciji določenih substanc. Torej v tej eh, skupini, v tej delovni skupini se dotikamo vseh teh težav, do katerih prihaja in poskušamo pozitivno rešiti, eh, kar se rešiti da, sploh kar se tiče SME-jev. Kar se tiče revizije Riča, komisija je ravno kar zagnala spletno stran, um, na kateri obveščamo o napredku te prenove riča. V glavnem ta prenova pokriva tri zadeve. Najprej uh, agencije za kemikalije, potem glede uh, količine informacij, ki jih zahtevamo uh, za kemikalije od 1 do 20. Eh, tudi pregled zakonodajnega področja in prikrivanje z drugimi zakonodajnimi področji. Izvajamo tudi številne študije, ki pregledujejo um, vpliv riča na, um, na inovacije, na eh, eh, kompeticijo. pa tudi glede uh, vprašanj, ki jih dobivamo strani parlamenta, kaj bi še lahko vključili na področje riča. Pripravljamo tudi program uh, konzultacij za deležnike, številne konference, tudi v naslednjem letu in 1. Eh, junija prihodnje leto bomo zaključili naše poročilo. Pa še današnja vroča novica. 47 novih um, nevarnih substanc smo vključili na seznam in jih imamo zdaj skupaj 103. To je bil en kratek povzetek, upam, da uh, je zadovoljiv. Eh, Zahvaljujem se predstavniku Evropske komisije. Gospod Floren želi besedo. Vprašanje. Spominjam se, da smo govorili o Richu, tudi nekaj kolegov je bilo takrat zraven in rečeno je bilo vedno, da eh, bo registracija obsegala 10, 15 tisoč izdelkov, sedaj slišim 25 tisoč. Ali veste, odkot so se ti proizvodi znašli, ali imam napačno informacijo drugič? takrat je šlo za to, da bodo majhna podjetja in srednja velika podjetja razbremenjena, tako da bo ena uh, substanca, uh, torej, če bo imeli uh, podobni substanci, bodo potrebovali samo eno dovoljenje. Hvala lepa za to razlago. Pan Šlejte. Vprašanje glede tega seznama. Eh, govorili ste o. Do sedaj ste omenili samo 53, govorili ste o več kot stotih. Kakšna je torej strategija glede umestnih eh, snovi? 86 eh, odstotkov snovi, ki naj bi bile umestne, Niso, to niso bile. Kako boste dosegli boljši sistem? In pa tudi 40 odstotkov tistih, ki so bile preverjene, eh, to je eh, bilo pomankljivo. Ali bo komisija? Ali ste imeli možnost tudi prostovoljno povečati eh, ta prak? Eh, in eh, zato, da bi se podjetja naučila eh, čim bolje obravnavati te dosjeje. Potem pa tudi, potem pa še naprimer majhna in srednja velika podjetja, ki to niso bila, kakšno strategijo imate glede tega, opredeljevanja teh podjetij. Moramo zagotoviti nadzora nad večjim številom snovi in uh, načrtovali smo 28 odstotkov. Kako boste ravnali glede tega? Hvala. Gospod Hansen. Hvala. Hvala lepa tudi za dodatna vprašanja. Upam, da bom lahko na nje zadovoljivo odgovoril. Če začnem pri vprašanju glede števila. 25 tisoč, skoraj 25 tisoč eh, takih eh, registracijskih eh, dosjejev je bilo, kar pomeni, da vsako podjetje, ki proizvaja določeno snov in ki izpolnjuje merila za eh, registracijo, jo mora opraviti. Povprečno je med 7 do 8 registracij nasnov, 25 tisoč torej, kar predstavlja dosjeje za približno 3 tisoč snovi. Z drugimi besedami. Kar zadeva naše ocene, vsaj sedaj, v sedanjem trenutku, ocene, ki eh, jo je komisija naredila pred Ričem, mislim, da je bilo to leta 2005 v okviru revideranega sistema, e, to je pravzaprav dovolj ugodno so upadalo. Delo sedaj poteka na tistih snoveh, ki smo jih najbolje poznali. E, medtem, ko bo prisotna veliko večja e, negotovost, zlasti za vidika zadnjega kroga registracije kako to deluje, zlasti v primeru SMP. Če je registracija delovala, je to, to kaže na to, da je to možno. In eh, tudi sama industrija je delala na tem, da se pripravi na registracijo, pa tudi nam nas sporoči. Sporu, probleme, na katere je naletela. Ne smemo zmanjšati pomena prizadevanja industrijskega sektorja pri sporočanju in tudi pri vzpostavitvi sodelovanja. Samo ena med velikimi podjetji v Evropi, eh, medtem ko pa je sodelovanju za vidika majhnih in srednjih podjetij še nove, pravzaprav novejšega datuma. Sicer pa, če se, če je registracija uspešna, potem to kaže na to, da so problemi premostljivi. Sicer pa delamo na problemih z industrijo in skušamo to čim bolje pripraviti eh, ob tem, ko se približuje naslednja faza registracije in ko naj bi pri tem potem sodelovali večje število eh, majhnih in srednjih podjetij glede strategije izpolnjevanja ciljev do leta 2012 z vidika števila snovi, na tem delamo, vemo, da je potrebno opraviti še veliko dela, da morajo države članice pravzaprav opraviti pomembno vlogo eh, in sicer z vidika tega, te kandidatne liste, ki jo imamo in eh, ugotoviti skušamo, kako izpolniti te zadane celje. V 68 odstotkih umestnih eh, snovi ki eh, tisto, kar je bilo napovedano na spletni strani in sicer eh, se to nanaša na tisto, eh, kar morda ne izpolnjuje zahteve, glede tega se pogovarjamo, o tem razpravljamo, zato da ugotovimo, kaj je pravzaprav podlaga za te ugotovitve in torej vemo sedaj, da se s temi podrobnostmi ukvarjajo, ukvarjajo in da eh, skušamo zlasti ugotoviti, eh, kje so največji problemi in tudi kako najbolje jih rešiti. In sicer je tu več možnih pristopov, en pristop je naprimer izvrševanje in tako dalje, vendar so še drugi načini in to je nekaj, kar obravnavamo in eh, sicer smo pri tem zelo zauzeti. Eh, 64 pomankljivih dosjejev, to pomeni, da moramo najprej pravzaprav ECA mora razumeti zakaj gre, da se ugotovijo te pomankljivosti, iz česa izvirajo, zato da lahko potem oblikujemo strategijo. Pet odstotkov je opcija, ki nam je dana na voljo se strani zakonodajalcev vendar pa uh, imamo vsaj dobro zasnovo za tako ravnanje. Kaj zadeva lažna majhna in srednja podjetja, uh, tu uh, tudi EKA upravlja veliko tega dela in uh, tudi z drugimi besedami, edino, kar jih zanima, je, da je to vse zelo jasno in da izvedejo poglobljeno analizo in v tem eh, primeru eh, skratka upoštevajo te faktore, pa tudi druge, eh, kar pomeni dobro motiviranost in tudi imamo podlago, da lahko sklepamo, da vse to jemlje zelo resno. Najlepša hvala in oprostite, da sem bil dolg. Hvala lepa. Yeah. Hvala lepa za odgovore. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Zna. Naj vas spomnim zdaj, da je okaram, pravzaprav, da je prvo vprašanje vzelo kar 20 minut, tako da bodimo um, malo krajši pri naslednji točki, posredovanje podatkov o izidih poskusov na živalih. Uh, vprašanje Vitorija Prodija. Eh, odgovor komisije bo podal gospod Murphy. Najprej, da odgovorim na vprašanje, bom podal nekaj podatkov o zakonodaji na tem področju in, da, in s tem, ko bom razlagal zakonodajo, bom odgovarjal tudi na vprašanje. Trenutna zakonodaja o biocidih uh, pokriva uredba 145 skozi 2007. 300 snovi je v revidiranem programu te uredbe in sicer so um, podjetja podala zelo detaljirane dosjeje, države članice so morale identificirati vsako posamično substanco, um, to je morala narediti, narediti um, organ, ki je za to odgovoren v posamezni državi članici, podati mnenje tudi komisiji in na podlagi tega mnenja je komisija izvedla nadaljne razprave z državami članicami in vključila na ta način nove sestavine na seznam aktivnih sestavin. Ko smo začeli z revizijo programa, je se pokazalo, da imamo v 90 odstotkov eh, primerov le eno snov, ki ne ustreza dosije. Morda je to um, torej v 90 odstotkih snovi nimamo težav z deljenjem podatkov, ker je v dosje vnešena le ena snov. Kaj pa, ko je bilo vnešenih eh, več, tam um, uredba predvideva, da bi morali narediti eh, v podjetjih vse, kar je v njihovi moči, da bi te podatke delili med druge zainteresirane, torej med dvema ali tremi podjetji. Ugotovili smo, da je le pet takih snovi Eh, ki so nam znane, eh, kjer prihaja do težav pri deljenju podatkov. Teh pet primerov zadeva, vseh pet primerov zadeva dve podjetji. Eno je proizvodno podjetje, ki se eh, nahaja izven EU, drugo podjetje je pa podjetje, ki je znotraj meja EU. Glede teh petih primerov imam tudi nekaj informacij. V prvem primeru je prišlo do um, sporazuma glede deljenja podatkov, do zdaj v drugem primeru, da, um, je, da, sta, da je podjetje naredilo vse, kar je v njegovi moči, da bi delilo podatke, ampak um, odgovorni urad v državi članici, kjer je to podjetje, um, ima sedež, eh, tega ni odobrilo. V, v tem primeru eh, komisija tudi preizkuje um, tole pritožbo, ki jo je vložilo podjetje. Potem imamo tu primer, eh, kjer bo kmalo prišlo do sporazuma, to je tretji primer. V zadnjih dveh primerih pa so naše zadnje informacije take, da je še vedno težava pri sporazumu glede um, deljenja oziroma posredovanja podatkov um, in da se ti podatki še ne posredujejo drugim zainteresiranim. Torej od teh 300 zadev, ki padejo v naš program, imamo pet primerov, kjer imamo težave z eh, posredovanjem podatkih. Oziroma, en primer se je medtem že razrešil in se podatki razreš, eh, posredujejo. Imamo pa še torej, štiri primere, kjer imamo težave in um, rad bi povdaril, da vsi štirje primeri zadevajo dve podjetji. Kaj zdaj to pomeni za podjetja? trenutno ni nekih sankcij za podjetja, ki niso podpisale sporazuma o posredovanju eh, podatkov. Tudi podjetja, ki so v sporu glede sporazumov o posredovanju podatkov, še naprej lahko zbirajo te podatke in to še dve leti zatem, ko je neka substanca vključena na seznam. Um, za opozarjanje na nevarnost. Noben od teh petih primerov eh, ni našel rešitve v uredbi, torej tudi izdelki, ki jih ti dve podjetji proizvajata, sta še vedno na tržišču, ni bilo nekih omejitev glede dostopa na tržišče. Potencijalna težava pa nastopi v takrat, ko bodo te substance vnešene v revidirano uredbo. To se bo zgodilo konec 2012 in do srede leta 2014 bodo morale, morala podjetja predati eh, dosjeje, ki vsebujejo eh, prenovljen seznam substanc. Ko bodo nam predala eh, te dosjeje, potem bomo lahko pregledali, zahtevali posredovanje podatkov. Če bojo tukaj eh, podjetja, ki podatkov ne posredujejo, potem bodo ta podjetja podvržena dodatnim testiranjem oziroma ne bodo smela plasirati svojih izdelkov na tržišče. Bi pa povdaril, da nov predlog uredbe o biocidih, ki um, bo k, um, potekalo drugo branje tega predloga septembra v parlamentu, um, razširja pristojnost obstoječe eh, uredbe. V obstoječi uredbi piše, da se morajo proizvajalci, da morajo proizvajalci narediti vse, kar je v njihovi moči, da posredujejo podatke. V novi uredbi bo pisalo, da je to obvezno. Pri načrtovanju eh, te nove uredbe naj povem, da bi naj ta stopila v veljavo sredi leta 2012 in se izvajala že leta 2013 nova eh, določba, da morajo podjetja obvezno posredovati podotki, podatke, bo torej vključena. Tam, kjer je še sedaj ni prišlo do sporazumov glede posredovanja podatkov uh, in bo nova uredba že v veljavi, potem bomo postopali po novi uredbi. Tako da tudi kar se tiče teh štirih uh, odprtih primerov ne bi smelo več biti težav v tistem času, kaj ti um, podjetja bodo obvezana eh, posredovati te podatke. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala lepa komisiji za vse podatke, ki jih je predložila. Sem mnenja, da še zlasti, če si ogledamo velikost podjetja, Eh, da dobimo zagotovilo, da je malo in srednje veliko podjetje. Zahvaljujem se za pregled komisiji. Staremo vedere anche. Sedaj bomo počakali, da vidimo, kako bodo te stvari v praksi izvedene. Hvala lepa za vse podrobnosti, ki ste jih predočili in tudi za napovedi ki v glavnem še zlasti evropskim majhnim, srednjim velikim podjetjem dajo zagotovile in garancije. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie to mm, pytanie. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Zakonodaja o odpadkih. Karl Heinz Florenc je postavil to vprašanje. Torej, Peter Westman bo to pokomentiral, odgovoril v imenu komisije. Hvala lepa. Glede na preostanek eh, časa bom kar se da kratek. Najprej bi, naj, bi rad osvetljil, da je um, izvajanje zakonodaje eh, o odpadkih na visoki prioritetni ravni. E, obstajajo številne luknje pri izvajanju te zakonodaje, ena je um, man, umankanje potrebne um, infrastrukture za odpadke v posameznih državah članicah. Potem pa so tukaj še um, nelegalna odlagališča ali divja odlagališča. Uh, opazili smo tudi visoko število um, pošiljk nelegalnih odpadkov, kar trin, eh, kar 20 odstotkov teh pošiljk je nelegalnih in s tem kršijo eh, določbo glede eh, transporta znot, eh, odpadkov znotraj EU. Seveda bi želeli eh, čim prej odpraviti te pomankljivosti, zato smo eh, prišli do vrste ukrepov. Prvič, Eh, izmenjavam informacij, izmenjava informacij med državami članicami in znotraj držav članic, kar se tiče eh, izvajanja te zakonodaje in tudi osveščanje v zvezi s tem. S tem bi želeli podpreti eh, dobro sodelovanje, posredovanje informacij glede izvajanja te zakonodaje, izmenjavanje informacij direktno z nacionalnimi avtoritetami in drugimi deležniki, ki so prizadeti. To je tudi v, v zvezi z v, eh, direktivo EU o kmetijstvu in iz leta 2007 do 2009. Zdaj pa imamo še 15 dogodkov, ki se ukvarjajo um, izključno z zakonodajo o odpadkih in pokrivajo predvsem zahteve po um, o um, programih, ki bi omejile nelegalno odlaganje odpadkov. Deležniki na um, gospodarskem področju bi se prav tako morali bolj aktivno vključiti v izvajanje te um, zakonodaje. Tudi na svoji plesni, spletni strani smo objavili uh, določene informacije, kako um, spostaviti načrte za boljše izvajanje te zakonodaje, kako uh, preprečiti um, pošiljke nelegalnih odpadkov, uh, kako um, recimo um, odlagati nevarne odpadke, kot so baterije in tako naprej in uravnavati to. Um, nadzirati to odlaganje seveda moramo vedno znova pojasnjevati, um, odgovarjati na vprašanja, kar se tiče pravnih vprašanj pri izvajanju te zakonodaje. Uh, zato smo izdali um, dokument, besedilo na naši spletni strani o pogosto vpraš, postavljenih vprašanjih, ki mislimo, da bo pomoč, ki kar bo pospešilo tudi izmenjavo informacij in odgovorov na spletni platformi, ki jo zagotavlja um, spletna stran Eh, Evrope. Kljub vsem tem eh, ukrepom, ki smo jih izvedli, je potrebno še več ukrepov in jih tudi bo potrebno v prihodnosti, da izboljšamo situacijo na tem področju. Zato smo naročili eh, študijo, ki se letos izvaja, ki bo nekako podala pregled, kateri ukrepi so še potrebni, da bomo izboljšali izvajanje zakonodaje o odpadkih na ravni EU. <clears throat> Ta študija bo zagotovila tudi analizo najboljših možnosti, kako izpeljati te naloge na ravni EU. Rezultati te študije eh, pa bodo znani oktobra letos. Hkrati smo pripravili tudi oceno gospodarskih eh, prihodkov in možnih Eh, eh, drugih eh, pozitivnih izidov uveljavljanja te zakonodaje. Kar nekaj pozitivnih izidov je že bilo tudi v praksi in o njih bomo razpravljali tudi letos oktobra. Na koncu pa bi omenil še projekt, ki ga ravno kar zaključujemo in namen tega projekta je, da se povežemo direktno z inspekcijskimi službami v državah članicah, kar se tiče izvajanja te zakonodaje. Pripravili bomo seznam dobre prakse um, tudi za pristojne organe v državah članicah. Skratka, to je le nekaj zadev, ki jih trenutno izvajamo, da bi uh, omogočili izboljšano izvajanje uh, okoljske uh, zakonodaje o odpadkih. Hvala lepa. Karl-Heinz Florenc, izvoli. Ja, hvala lepa. Predstavnik komisije, ima težek položaj, kaj ti po mojem mnenju. Greste lahko ravno tako tudi v diplomatsko službo s pričo te katastrofalne situacije, ki se je tako prijazno opisali države članice, še zlasti starejš, stare države članice, se morajo zavestno sedaj naučiti tega, da gre za stvari, ki so bile sklenjene že pred desetimi ali več leti. Zelo obžalujem, da komisija nima ustreznega osebja, voljo sicer ima, vendar pa dejansko ni zmožna postaviti držav članic pred sodišče. Torej, to je samo opozorilo na to, to je bilo vse skupaj zelo prijazno predstavljeno, ampak ogromni deficiti v starih državah članicah, ki so obstajali že v skupnosti šestih držav, ki pravzaprav slabše izvajajo eh, predpise kot novejše države. Ne, mislim, da bi morali res katero državo postaviti pred sodišče. Prosim, predstavitelj komisije bi vzel to pod uvago. Hvala lepa predstavniku komisije. Prosim, če lahko vzamete to mnenje v obzir. Ne vem, če bi želeli še kaj pokomentirati. Ja, hvala. Hvala za to vprašanje, eh, gospod Florenc. Mislim, da gre za zelo pomembno zadevo, da to eh, osvetlimo. Morda eh, sem v svojem odgovoru se navezoval bolj na ukrepe, ki jih izvedemo prej, preden gremo na sodišče predvsem kar se tiče eh, goljufi na področju odpadkov, na področju kršenja eh, zakonodaje o odpadkih. Eh, lani smo jih kar nekaj pripeljali na sodišče. Vsekakor je pomembno, da smo pri tem konsistentni, zato sem seveda hvaležen za ves interes, ki vlada na tem področju. Hvala lepa. Zdaj pa naslednje vprašanje. Odpadov gipsovih ki ga je eh, postavil gospod Prodi glede malca oziroma malčnih odpadkov. Eh, komisija, prosim. Eh, e v okviru politike za ravnanje z odpadki je potrebno zajeti čim več proizvodov v, v kontekstu predelave. In, direktiva, nova direktiva je povsem jasna glede tega, kaj ti želi okrepiti skozi reciklažo in eh, vse druge vrste predelave, eh, stopnjo eh, recikliranja proizvodov. In temu naj potem tudi sledijo priprave za predelavo, za nadaljno uporabo in recikliranje odpadkov. Ugotovljeno tudi je bilo, da ta hierarhija ne predstavlja absolutnega pravila, ampak eh, samo določeno, eh, določen niz eh, ukrepov oziroma prednostnih nalog kar naj vodi v čim boljši rezultat z vidika predelave potem tudi odločitve na tem področju. Cilj leteh je doseganje specifičnih ciljev, ki se nanašajo na zbiranje, predelavo in recikliranje. 11. člen drugega odstavka direktive o odpadkih nalaga državam, da reciklirajo vse do 70 odstotkov gradbenih odpadkov do 20, 2020, kar pomeni, eh, da bo tu za zajetega še veliko več eh, tudi eh, malca in malčnih eh, odpadkov. In z vidika specifičnih zahtev, ki se nanašajo na, na malčne odpadke, in sicer je to številka tri, ki se nanaša na merile za sprejemanje odpadkov na deponijah. In da je te možno odlagati eh, in da je ta možno odlagati samo ne nevarne tovrstne odpadke. Če naj se tam odlaga eh, te odpadke, pa eh, je potrebno zagotoviti, da je stopnja tveganih oziroma nevarnih odpadkov izjemno nizka. E, tu je bilo tudi vprašanje Nemčije, Združenega kraljestva, Švedske in Italije. Namreč, ko e, e, se je ugotovilo, da so določbe tako uredb sveta kot tudi direktive, In na kaj se nanašajo? sicer pa eh, bi lahko bilo ravnanje v nasprotju z eh, sklepi sveta. In eh, kar pomeni, da morajo organi sprejeti ustrezne ukrepe, da odpravijo to vrstne pomankljivosti. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa za to informacijo, ki sem si jo zabeležil. z obžalovanjem ugotavljam. Mavec je material, ki se ga lahko popolnoma reciklira, torej popolna podnovna uporaba tega materijala je možna. Zato si pridržujem pravico, da še naprej spremljam izvajanje tega materijala. kajti biti moramo tudi bolj disciplinirani, sicer bodo snov, eh, izstopale snovi, ki vsebujejo žveplo. Tudi sulfidna kislina, ki je pomembni predhodnik drugih škodljivih snovi. Mislim, da bi morala komisija stopiti na prste državam članicam, kaj pravzaprav počnejo. In se ne bi smela omejiti na kontrolo teoretskih pristopov teh zakonov, temveč dejansko pogledati, kaj počnejo države. Vsekakor najlepša hvala za informacije. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku komisije za sodelovanje v tej razpravi. Eh, sedaj pa naslednje vprašanje, vprašanje gospe Ester de Lange. In sicer je to vprašanje, ki se nanaša na direktivo o vodah, okvirno direktivo o vodah. In odgovore s strani gospoda Nikole. Chairman, uh, yes, Notaro. Vprašanje, ki se nanaša na varstvo virov pitne vode v okviru okvirne direktive, ta vsebuje posebno določbo, sedmi člen, in ki vključuje obveznost za eh, ugotavljanje eh, vodnih delov, elementov, ki se jih uporablja za proizvodnjo vode. In te je potrebno potem tudi unesti v registr eh, zaščitenih območij. In v tem pogledu morajo države članice sprejeti ukrepe, da zagotovijo, da v okviru režima, ki ga izvajo na nacionalni ravni, eh, pitna voda, da je pitna voda, ki jo proizvajajo v skladu s temi merili oziroma s temi standardi. In eh, Eh, glede na to je potrebno torej spoštovati standarde iz direktive o eh, vodi. Potrebno je tudi zmanjšati obseg, eh, obseg to, vrstnega, to vrstne proizvodnje, ki s tem ne bi bila v skladu. Sicer pa je to Eh, so ukrepi precej prožni, eh, pomenijo pa oblikovanje tudi varovalk za zaščito pitne vode. Države članice morajo komisiji do marca so morali do marca 2010 posredovati svoje eh, načrte, ki se nanašajo na upravljanje s poreči. Eh, komisija bo pripravila poročilo do novembra 2012, vključno z oceno izvajanja, potem različnih vidikov, ki se nanašajo na eh, varstvena območja vode. Na to del vprašanja, ki se nanaša na možnost uporabe eh, skupne kmetijske politike za nadomestilo kmetovalcem, ki imajo stroške zaradi izvajanja okvirne direktive o vodi. In v tem pogledu naj na hitro poudarim, da je drugi steber sedanje kmetijske politike steber, ki že predvideva možnost financiranja ukrepov. Eh, to poglednih ukrepov in sicer na podlagi 38. člena uredbe o kmetijskem razvoju, pa tudi preko okoljskih ukrepov, ki so možni skladno z 39. členom te eh, eh, uredbe. Preučujemo tudi načine izboljšanja učinkovitosti teh ukrepov, ukrepov skozi reformo skupne kmetijske politike. Naj še na koncu povdarim, da je komisija ob koncu leta 2010 sprejela tudi predloge, ki se nanašajo na prvi steber SKP-ja, vključno z ukrepu, eh, ukrepi, ki se nanašajo na rotacijo pridelkov in podobno. Tudi to je v obravnavi. In še moja zadnja pripomba, ki se nanaša na možno vključitev v direktivo o vodi in o skladnost. Eh, na podlagi sedanje skupne kmetijske politike. To je sedaj predmet obravnave, ni še soglasja v komisiji glede tega. So pa že predlogi in želel bi samo spomniti, da Eh, direktori, ki vodijo uprave za vodo iz držav članic, ki so se sestali v Budimpešti pod eh, mađarskim predsedstvom maja meseca in ki so ugotovili, da bi, bil, da bi bila vključ, eh, vključitev direktive o vodi koristna. In podobno mnenje je izraženo tudi v osnutku mnenja eh, odbora za socialne zadeve v zvezi s politiko vode. Hvala lepa. Hvala. Gospod Lorenz. Ja, komisija je govorila veliko o izvajanju veljavne, ampak ni odgovorila na vprašanje. Vprašanje je, če bo Evropa recimo predpisala vodovarstno območja, kar je v redu, če bo predpisala cilje, tudi v redu, ampak rabimo odgovor, kaj bo s kmeti, ki bodo utrpeli velike omejitve napram tistim kmetom, ki niso v vodovarstvenem območju. To se pravi, lahko predpisujemo, predpisujemo, predpisujemo, ampak po drugi strani se postavlja vprašanje, kaj pomenijo te restrikcije za kmetice, kaj ti kmetje nočijo dodatnega denarja, temveč želijo odgovor na vprašanje, kdo bo te pogoje, za te pogoje plačal. Torej, paragraf 38, 39, 39 ne uh, odgovarja na vprašanje, kdo bo to plačal. Dziękuję. A więc kolega Florence usłyszeć odpowiedź. Bardzo. Chwala lepa. Chwala, gospod Florence. A ja zadaj pa gospod Ladara za odgovor. Um, uh, Mislim, da ko govorimo o izvajanju direktive o vodi, da moramo upoštevati dva elementa. Prvič, da gre za okvirno direktivo, kar pomeni, da predvideva določene zaveze, ki jih morajo iz, uh, izpolniti države članice, na drugi strani pa eh, za se nanašal na ukrepe na ravni eh, kmetovalcev. To ne sme pomeniti dodatnih stroškov za kmete, zlasti ne z vidika srednjeročnega in kratkoročnega eh, cilja. Tu je povezava s prednostmi, eh, ki izvirajo iz eh, iz tega, da se skuša rabo vode narediti čim bolj učinkovito, čim bolj varčno, skratka ta varčni element, potem tudi navezava na določene ukrepe, kjer je potrebno upoštevati stroškovno učinkovitost. Te določbe, ki izvirajo iz 39. in 38. člena uredbe o kmetijskem razvoju, ki, ki pre predvidevajo možnost ukrepov, ki se nanašajo na na, tako na kakovost kot na količino vode. Jasno je, da gre za povezave tudi, eh, ki se eh, torej na, za na, navezavo na okvirno direktivo o vodi in pa na vzkrižno skladnost. Eh, sicer pa bo moralo priti tudi do revidiranje, kot sem že poprej omenil. Hvala lepa. Najlepša hvala za te odgovore. Mogoče se gospod Fle Florenc ne e, strinja e, toliko glede stroškov, ki jih bodo morali pokriti sami kmetje. Vendar smo s tem zaključili, sedaj gremo naprej na naslednjo vprašanje gospoda Krisa Davisa in izboljšanja izvajanja okoljske zakonodaje in pa na vprašanje, ki je bilo in na odgovor. Thank you, Chair. Hvala. Gospod predsedujoči, sporočilo komisije ugotavlja glavna področja, kjer je izboljšanje potrebno, potem tudi sama organiziranost dejavnosti za zagotovitev ustreznega izvajanja okoljske zakonodaje. In eh, skratka, eh, tu v večji meri upoštevati glavne, glavne uh, ukrepe, zlasti ukrepe, ki izvirajo iz načrta za izvajanje. In uh, to je uh, direktiva to, kar bo potrebno storiti do leta 2016, eh, direktiva tudi o industrijskih emisijah eh, in še druge direktive. Eh, te, ta seznam je potem bil predmet komentarjev so strani strokovnjakov držav članic. Tu smo pripravili tudi opomnik, ki se nanaša na prevzem glavnih določb, kar naj omogoči in pomaga državam članicam v njihovih dejavnostih na tem področju in pri tej celotni implementaciji. To je bilo izdelano skupaj s strokovnjaki držav članic. Direktorat za okolje je državam članicam predlagal zlasti tisto, ki se nanaša na uporabo živali živali, da oblikuje posebne ekipe za te dosjeje in sicer ob eh, sodelovanju tudi tistih na eh, lokalni in regionalni ravni pri izpolnjevanju teh nalog, zato da eh, potem države članice pritegnejo lastne strokovnjake in uradnike k spremljanju izvajanja. Drugič, direktorat za okolje potem spremlja prevzemanje oziroma izvajanje te direktive skladno z drugim členom 158. Eh, člena direktiva, zlasti v tistem delu, ki se nanašajo na sankcije 260 pogodbe in tudi skratka eh, na sankcije v primeru kršitev. Tretjič, Prav tako izvajamo tudi oceno skladnosti eh, prevzema teh ukrepov in sicer čim pride do prevzema evropskega prava oziroma evropskih standardov v tem pogledu. In sicer je potrebno to zagotoviti čim prej. Četrtič, stalno oblikujemo nove smernice v podporo nacionalnim organom pri vodenju teh dejavnosti. Naprimer, v, eh, na, v sektorju odpadkov je tu več takih smernic, eh, ki jih je komisija objavila na svojih spletnih straneh. Omenila bi še tudi nedavno dejavnost na področju komuniciranja in izvajanja eh, Eh, tudi izvajanja evropske okoljske zakonodaje. S tem v zvezi z, eh, komisija predvideva novo sporočilo, ki bo pripravljeno do, konc, do konca letos. Glavne pobude se nanašajo na vidik upravljanja tega izvajanja. Veliko število zainteresiranih stranih tudi uh, Eh, je bilo zaprošenih za mnenje. Prišlo je tudi do konference prejšnji teden in sicer na podlagi štirih velikih tem in sicer k boljši in izboljšani podatkovni zasnovi, potem glede vrednostni sodelovanja mrež in pa eh, potem glede poteka okoljskih inšpekcij potem je šlo tudi za pregled, pregled možnih tehnik in pristopov k boljšemu upravljanju, eh, zlasti tudi z vidika statističnih podatkov, potem finančnih sredstev, potem k krepitvi, institucionalni eh, krepitvi in sodelovanju med institucijami in organi, med Evropsko unijo in eh, nacionalni, nacionalno ravnojo potem izboljšanje učinkovitosti inšpekcij. Govorniki oziroma predavatelji so bili iz različnih služb Evropske unije, iz Evropske okoljske agencije, potem Evropski varuh, odbor regij in pa eh, tudi eh, forum sodnikov in tako dalje, eh, predstavniki različnih podjetij, nevladnih organizacij. Zastopana je bila tudi Mačarska, Mačarsko predsedstvo in eh, potem Polsko predsedstvo, ki bo prevzelo predsedovanje. Hvala lepa. Eh, sedaj smo resnično že pri koncu eh, našega sestanka. Chris Davis, ki želi postaviti dodatna vprašanja. Zahvaljujem se za izčrpne odgovore, najlepša hvala. Vendar pa bi vas vprašal, ali bi lahko posredovali ta odgovor predsedujočem, eh, ki ga potem lahko posreduje članom odbora. Eh, Pod drugo. Drugo točko bi rekel eh, spričo tega, kar ste povedali pri prvi točki, naprimer glede eh, posebnega seznama za prevzem in tako dalje, eh, potem tudi vprašanje korelacijskih tabel. Pozdravljam dejstvo, da je komisija sprejela tako krep vendar pa me zanima, ali gre za nekaj zavezujočega za države članice, ali potem pride tudi do ocene stopnje, do katere so se države odzvale na to zahtevo. Kako to poteka? Najlepša hvala za vprašanje. Pozorila bi vas še na to, da smo vse informacije o konferenci objavili, eh, tudi vse prispevke. Na, eh, to najdete tudi na spletnih straneh. Tam navajamo tudi povezave. Omenila bi še, da je konferenca Poleg konference so bile tu razprave tudi v Luksemburgu. Glede vašega vprašanja v zvezi s korelacijskimi tabelami, direktorat za okolje po obdobju prevzemanja zakonodaje je potem sistematično spremljalo in ocenjevalo skladnost zakonodaje eh, držav članic eh, z evropsko zakonodajo. Vsi so obravnavani enako, enakopravno in eh, zlasti smo poskrbeli za dosledni pristop. Komisija hkrati uporablja v ta namen tudi storitve zunanih sodelavcev oziroma eh, konzultantov za korelacijske tabele, ne tiste, ki jih posreduje države članice, temveč tisto, kar potrebujemo za eh, naše notranje delovanje, korelacijske tabele. Predsedujoči, če dovolite, še nekaj bi eh, želel vprašati, ali eh, lahko člani odbora pridejo do kopij tega dokumenta, prosim. Da, prosim, če to lahko izročite pred eh, predsedstvu, zato da mi potem lahko razdelimo med člane odbora. Najlepša hvala, gospa Ajben. Sedaj smo pri kraju našega sestanka eh, glede osme točke poročila delegacije odbora Envi o obisku na Polskem. Bomo to obravnavali danes eh, popovdne eh, pred točko, ki bo predstavila izboljšanje ekološkega stanja Balckega morja za bolj trajnostnim kmetijstvom, ki je na vrsti danes popovdne. Hvala lepa. Hvala za udeležbo. Ob 15. uri, prosim.